je pense. Et nous allons... Spoštovani, začeli bomo sejo odbora Envi. Najprej bom predstavil nekaj sporočil predsednika. Danes je zagotovljeno tolmačenje v 21 jezikov, prav tako se razprava prenaša preko spleta. Na sekretariatu Envi imamo tudi novi kolegici. Ne vem, ali bi si želeli tudi besedo. Zdi se, da ne. Zdaj pa še nekaj informacij o konferenci o evropskem semestru. Evropska komisija se o tem pogaja, in bistven element teh pogajanj je, kako naj bi se izvedel zeleni prehod. Odbor Envi bo torej bolj vključen v te razprave kot v preteklosti. Dva dneva bo potekala konferenca in sicer 18. in 19. februarja na to temo. Vse člane in članice odbora Envi seveda lepo vabim k udeležbi, če se lahko udeležite tega 18. in 19. februarja, predvsem 19. februarja. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi tudi sami vnesli nekaj v to razpravo o tem, bi, kako bi lahko Evropska unija poskrbila za, ozelenit, za zeleni prihod. Različne politične skupine, pa tudi sam odbor Envi lahko prispeva k tej razpravi. Na to pa še informacije o delovni skupini o zdravju. Jutri bo potekala prva delavnica od pol enih do dveh, kjer bo obravnavana ta tema. Vse torej lepo vabim k udeležbi. Pogovarjali se bomo o raku in boju proti rakovim obolenjem. Prav tako pa bo potekala razprava o novem akcijskem načrtu Evropskega parlamenta za boj proti raku prosim vas, da si pripravite za jutri tudi svoje glasovalne kartice. Ob pol treh bomo glasovali. Na to pa še odobritev zapisnikov prejšnjih sestankov 16. decembra 2019, na to 20. do 21. januar 2020, nobenih ugovorov, nobenih pripomb, v redu, potem pa se bomo lotili današnjega dnevnega reda. Najprej bo potekala izmenjava mnen s komisijo o preverjanju ustreznosti okvirne direktive o vodah. Približno 15 minut bo imela besedo Veronika Manfredi iz Generalnega direktorata za okolje. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup tout... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane članice in člani tega odbora. Nadaljevala bomo angliščini, če mi to dovolite. Uh, Dejstvo je, da na Evropski komisiji veliko delamo v angliščini, pa naj bo to dobro ali slabo. V veliko čast in veselje mi je, da vam lahko danes predstavim rezultate preverjene ustreznosti okvirne direktive o vodah. To je pomembna zakonodaja, ki ureja naše upravljanje z več kot 100 tisoč kilometri podzemne vode po celotni Evropski uniji. Pripravil sem tudi predstavitev v PowerPointu, upam, da boste kmalo to videli tudi na ekranih. Just to make sure we all have under our eyes the fact that these uh... Upam, da imate zdaj pred očmi to predstavitev. Pri tej analizi se nismo osredotočili le na okvirno direktivo o vodi, kar je najpomembnejši zakonodajni svežen, ampak to zadeva tudi dveh čirinskih direktivi, direktivo o okoljskih standardih kakovosti. To je torej tisti nujni del zakonodajne osnovi, katero lahko preverimo tudi ustrezno kemično sestavo naše vode. To je zelo pomembno, kakšna je stopnja kemične onesnaženosti. Na to pa še direktiva o podzemni vodi, tudi to je zelo pomembna direktiva. V primeru pitne vode seveda črpamo vodo izpod zemlja. In to seveda govori tudi o kvalitativnem in kvantitativnem statusu podzemne vode po celotni Evropski uniji. To je zelo pomembno. Poleg teh dveh zakonodajnih aktov pa smo seveda preučevali tudi direktivo o poplavah. Ta je vse pomembnejša, sploh glede na podnebne spremembe in pa okoljske spremembe. Poleg tega je potekalo tudi preverjanje direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. To je zelo pomemben zakonodajni akt, ki po celotni Evropski uniji skrbi za to, da ustrezno čiščimo, čistimo komunalno odpadno vodo. Zdaj se bomo sredotočili na prvo oceno oziroma preverjanje zakonodaje in sicer gre za okvirno direktivo o vodah. Zdi se, da sem morda nekoliko prehitr. Se upravičujem. First of all, um, we can move already to the next slide. I would like to stress... Kaj bi želela podariti? Pri izvajanju te analize skladno z načeli boljše zakonodaje se je Evropska komisija opirala na veliko število razpoložljivih informacij in podatkov. Med vsemi temi, ki jih vidite navedene na ekranu, bi želela še posebej izpostaviti zelo pomembno poročilo o stanju naših vodah. To je objavila Evropska okoljska agencija julija 2018. Če se spomnite, smo to poročilo dobili le nekaj mesecev po pomembnem poročilu Združenih narodov, o povečanih tveganjih zaradi dviganja temperature. Obe poročili smo upoštevali, pa tudi poročilo Evropskega računskega sodišča, ki je bilo prav tako dokončano leta 2018. Pomem, da so bile pri tem tudi študije in raziskave skupnega raziskovalnega centra. To preverjanje ustreznosti zakonodaje javna posvetovanja s katerimi smo začeli leta 2019 in velik delež teh odgovorov lahko prepišemo zelo uspešni kampanji, ki so jo izvedli okoljske nevladne organizacije. In to že kaže na pripravljenost za sprejmanje visokih okoljskih ambicij. Pročevali smo tudi odzive nekaterih fokusnih skupin in prejeli tudi različne dokumente stališči. Dejstvo je, da so državljani poskrbeli za veliko inputa pri teh posvetovanjih. Nekatere ključne ugotovitve, do katerih smo prišli v tem procesu, kažejo prvič na to, da je bilo ključno za uspeh teh zakonodajnih aktov, to, da smo po celotni Evropski uniji uskladili scheme upravljanja za skupno upravljanje z rekami in rečnimi strugami. Večina se vas tega zaveda, ampak 60 odstotkov naših rečnih strug presega tudi meje. Gre torej za čezmejne situacije, ki zadevajo različne države članice. In ta glavni uspeh okvirne direktive o vodah je to, da smo vzpostavili strukturo sodelovanja za vse države članice na osnovi česar lahko učinkovito, uspešno upravljamo z vodami. Manj navdušujoča ugotovitev pa je, da izvajanje te zakonodaje ni bilo tako uspešno, kot smo si želeli. Leta 2015 so se države članice zavezale doseganju ustreznega statusa vseh voda po celi Evropski uniji že v leta 2015. Vemo, da tega še nismo dosegli. Člen 4 te zakonodaje države članice pravno zavezuje, da dosežejo te cilje do najpoznaje leta 2027. Ampak očitno obstajajo v državah članicah nekatere strukturne težave, z obsegom financiranja, ki je na voljo za različne ukrepe, ki jih je treba izvesti. Naprimer, večji obnovitveni ukrepi, s katerimi se soočamo obs z obstoječimi morfološkimi težavami. Pa še ena jasna težava je bila opredeljena pri analizi. Cilji za upravljanje z vodami še vedno niso bili ustrezno vključeni v druge medsektorske politike. V poglavju O doslednosti smo opredelili nekatere možnosti za boljšo integracijo v evropsko politiko, energetsko politiko, kmetijsko politiko, pa celo prometno politiko. V primeru direktive o poplavah smo po analizi ugotovili, da glede na to, da je direktiva prišla šele v prvi cikl izvajanja, je še prezgodaj, da bi oblikovali končne sklepe glede uspešnosti tega dokumenta. Ali je v celoti 100-odstotno primeren na menu ali ne. Prav gotovo pa že zdaj lahko vidimo, v kolikšni meri je imelo to pozitiven učinek na države članice pri oblikovanju preventivnih načrtov za poplave. Na osnovi tega države članice zdaj veliko bolje kartirajo tista območja, na katerih se pojavljajo visoka tveganja zaradi morebitnih poplav. Leta 2018 je komisija obenem upravila celovito analizo vseh upravnih načrtov za rečne struge skladno za direktivo o vodah. In tukaj gre za nekakšne alternativne rezervne načrte. Tam smo dobili tudi priporočila držav članic. Ugotovili smo, da so razmerno gledano države članice vsega, imajo na voljo podatke, ki so na nek način skladni z druge pridobljenimi podatki, ki zadevajo podnebne spremembe. Zdaj pa še ta glavna področja ali pa stebri, znotraj katerih smo že zaključili z delom, kjer lahko predstavimo tudi glavne gotovitve in lekcije, ki smo se jih naučili do zdaj. Direktiva, kot sem povedala, pomeni, napredek, ampak je napredek počasnejši, kot so si to zakonodajalci na začetku želeli. Vendar pa do rezultatov prihajamo in pri tem seveda upoštevamo tudi načelo one out, all out. To pomeni, da če enega od okoljskih standardov za upravljanje z vodami ne dosežemo, potem ne moremo sklepati, da je upravljanje z vodami v celoti zadovoljivo. Je pa seveda treba priznati, da smo zabeležili tudi precejšno zmanjšanje nekaterih kemičnih onesnaževal v vodah, naprimer težkega železa. Ampak v primeru živega srebra je situacija še vedno slaba. Če navedem, eno od glavnih onesnaževal. Še vedno na osnovi tega ni mogoče razglasiti dobrega kemičnega stanja, ampak obenem smo dosegli tudi nekaj napredka. Te direktive so tako preskriptivne, kot pa tudi dovolj fleksibilne. Nekateri pravijo, da bi si želeli bolj neposrednih povezav za podnebnimi spremembami. Priznavamo, da obstaja tukaj manevrskega prostora za izboljšave, ampak upravljanje z rečnimi strugami in pa s tem povezane črte oblikovan tako, da se države članice lahko neposredno soočajo z podnebnimi spremembami po kvalitativni in kvantitativni analizi voda. Opredelili smo tudi nekaj novih izzivov na osnovi novih kontaminantov ali onesnaževal. Tukaj so pomembna tudi mikroonesnaževala smo v pomembni fazi izvajanja te direktive. Pravno gledano je zadnji časovni rok za doseganje skladnosti držav članic januar 2027. To pomeni, da vse države članice oblikujejo tretji načrt za upravljanje z rečnimi strugami. Veliko možnosti je bilo predvideno tudi za izključitev nekaterih rečnih strug od zahtev glede izpolnjevanja nekaterih cilj za nekaj let. Več kot 50 odstotkov rečnih strok pa danes že ima nekatere koristi od tega. Se pravi, potrebujemo boljše izvrševanje ukrepov po vseh državah članicah, prav gotovo bi lahko še izboljšali situacijo pri obvladovanju kemikalij. direktiva o okoljskih standardih kakovosti vsebuje tudi nekakšen seznam za opazovanje tistih največjih onesnaževal v vodah, ampak to nam ne omogoče ocenevati tudi učinka mešanice kemikalij. O tem torej še razmišljamo. Potem pa še posodobitve prilog teh ščerinskih direktiv, na osnovi česar lahko spremljamo status kemičnega onesnaževanja. Vse to bo zahtevalo tudi dolg sozakonodajalni proces, tako da ne moramo vedno slediti znanosti tako hitro, kot bi si to želeli. Cilje za upravljanje z vodami bi morali vključiti tudi v kmetijsko politiko, prometno politiko, energetsko politiko, vendar pa tukaj obstaja tudi težava zaradi vrzeli v financiranju. Upredelili smo tudi nezadovoljivo izvajanje te direktive, še posebej, če se sklicujemo na deveti člen. Tam piše, da bi morale države članice upoštevati tudi nadomestila stroškov za uporabnike voda v industriji, pa tudi v gospodinstvih. In še leta 2020 vidimo, da se to načelo ne upošteva na enak način po celotni Evropski uniji. Nekatere države članice torej v manjši meri izvršujejo to zakonodajo. Potem pa še zadnje. Opredelili smo tudi nekaj možnosti za boljše spremljanje in pa poročanje danes še vedno ne uporabljamo vseh možnosti, ki nam jih ponuja rodarenje podatkov in pa vse, kar nam ponujajo digitalna orodja. Hvala. Thank you. So I will uh, open the catch the eye. Najlepša hvala, zdaj pa bomo začeli z razpravo. V imenu LS, Kristof Hensen, Pernille Weiss. nišče v imenu socialistov in demokratov, v imenu Renew, gospa Müller, v imenu zelenih, gospod Gigold. In v imenu Gue, Malin Björk. Ok, in yourself. Ok, let's go. So let's start with Christoph Hansen. Christoph Hansen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem tudi gospej Manfredi za to izčrpno predstavitev. Evropski vodni viri so pod pritiskom, s tem se lahko vsi strinjamo, zaradi podnebnih sprememb, zaradi gospodarske dejavnosti, zaradi, zaradi rasti prebivalstva in hitrega širenja mest. No, zdaj je bilo zaključeno preverjanje, preverjanje ustreznosti zakonodaje in zdaj se že lotevamo tretjega načrta za upravljanje z poreči. Ob koncu leta 2021 naj bi se zaključil ta proces. Zanima me, kaj bo Evropska komisija storila za to, da bo zagotovila določeno pravno gotovost v smislu ambicioznosti teh načrtov, tako da bomo dosegli ta cilj, da se to doseže do leta 2027. Potem pa še drugo vprašanje. Veliko deležnikov, vključno z podjetji in MSP-ji, poziva Evropsko komisijo, da ohrani stopnjo zavez in sicer da ne spreminja direktive, okvirne direktive o vodah. Zdi se jim, da države članice nižajo svoje ambicije pa sploh v kontekstu zelenega dogovora me zanima, kako naj bi se Evropska komisija tega lotevala, ali boste to razpravo res odpirali in kakšna bo v tem primeru časovnica. Najlepša hvala, gospa Miller. Gospa Manfredi, pri preverjanju ustreznosti zakonodaje v zvezi z okvirno direktivo o vodah ste kot problem omenili nedoseganje ciljev, torej direktive niso bile vključno integrirane v eh, dotične politike, tudi ne v kmetijsko politiko. V novem predlogu skupni kmetijski politiki je komisija že eh, predlagala nekaj izboljšav. S tem bi se naj izboljšala obravnava voda in pa s tem tudi indikatorje ali komisija meni, da so ti predlogi dovolj in če ne, kako bi lahko poskrbeli za to, da skupna kmetijska politika ne bo pod še večjim pritiskom. In pa še en stavek o direktivi o čiščenju eh, komunalnih odpadnih voda. Identificirali ste probleme v manjših uh, naseljih, omenili pa ste tudi nova onesnaževala, mikroplastiko in pa um, zdravila. To seveda pomeni, da bo obravnava odpadnih voda zahtevala uh, dodatne stroške, verjetno bomo potrebovali posebne filtre. Zato me zanima, kako bi lahko predvsem manjša komunalna podjetja podprli pri teh prizadevanjih. Okay. Podrobno predstavitev. Nam se zdi ta direktiva dobra. Je pa prišlo do precejšnjih zamud zaradi slabega izvajanja, pa morda tudi zaradi tega, ker je bila Evropska komisija nekoliko preveč popustljiva z državami članicami, sprejemala je različne izgovore. V primeru Danske lahko povem, da je bilo ministrstvo, zelo, ministrstvo za kmetijstvo zelo inovativno pri iskanju izgovorov za neizvajanje te direktive direktive v zadnjih letih. Upam, da se boste ne le držali te predvidene časovnice do leta 2027, ampak da se boste odločili, da tega tudi ne odpirate, tega procesa. Mislim, da ste nam s to predstavitvijo dali tudi neko jamstvo, da ne boste začeli s ponovno obravnavo tega zakonodajnega svežnja. Mislim, da bi bilo to nevarno, sploh glede na vse lobiranje. Kaj pa bo tudi s kemikalijami. Mislim, da lahko za posodobitev teh podatkov poskrbimo tudi brez ponovnega načenjanja direktive. Če bomo snovi obravnavali po sklopih in ne posamično, mislim, da bo to lažje izvedljivo. Na koncu vas torej ponovno pozivam, da ne, začenjate ponovno z delom na tej zakonodaji in prosim, da ste tudi nekoliko bolj trdni za državami članicami, glede na tej, to, da bi morali to začeti izvajati že leta 2015. Trenutna situacija je resna, pri tem je treba upoštevati tudi stroške izvajanja. Stroški bodo še višji, če bomo še naprej zavlačevali z izvajanjem teh direktiv in potem se bomo morali soočiti tudi z veliko večjim onesnaževanjem. Hvala. Malin Björk, goje. Er Najlepša hvala. Ta direktiva je seveda zelo pomembna. Tudi sama Evropska komisija je poudarila, da je to pomembno vprašanje za številne evropske državljane, ki so tudi predstavili svoja stališča v povezavi s direktivom. Evropske državljane ta tema zelo zanima in od Evropske komisije smo v povezavi s tem dobili tudi jasne dogovore. Me pa zanima naslednje. Kdaj bo Evropska komisija jasno zagotovila, da ne bo ponovno začela za spreminjanjem te direktive mislim, da morajo države članice spremeniti svoje načrte in jih začeti izvajati. Kako bomo sicer dosegli te cilje? Ne moramo čakati torej do leta 2027, preden se bo ta direktiva začela izvajati. Tako kot smo videli v tej direktivi, v tej predstavitvi, so očitno problematične nekatere druge stvari, kot pa ta zakonodaja pri izvajanju. Lobi in industrija izvajajo veliko pritiska, seveda, ker želijo zmanjšati učinek delov te zakonodaje. Ampak sporočilo evropskih državljanov je jasno, želijo si izvajanja te direktive in želijo tudi obljube, da ne bomo nadaljevali po starem. Ta zeleni dogovor je treba izvesti, to mora nekaj pomeniti. Menim, da ni primerno, da zdaj spreminjamo ta zakonodajni akt, držati se moramo sprejete časovnice in poskrbiti moramo za to, da bomo to direktivo tudi izvajali. 50 odstotkov direktive že tako ali tako zajema izjeme. Potrebujemo večjo jasnost in tudi evropski državljani, ki poslušajo današnjo razpravo, si želijo več jasnosti. Gospa Vajs, ELS. Thank you. Um, if we are looking for uh, ideas. Uh... Najlepša hvala. Če prisluhnemo argumentom, ki govorijo v prid spreminjanja te direktive, potem morda zeleni dogovor ni tako slaba možnost. Če sem to prav razumela, ampak morda me lahko popravite, v direktivi ni nobene omembe energetske učinkovitosti. Seveda obstajajo določene težave za izvajanjem in pridružujem se vsem skrbem, ki ste jih izrazili v tej sejni dvorani. Ampak tukaj gre pač za izvajanje. tega z direktivo verjetno ne bomo spremenili, ampak lahko bi razmislili o tem, kako bi poskrbeli tudi za ustrezno upoštevanje potencijala v energetskem sektorju in v smislu energetske učinkovitosti. Torej, da bi lahko pri čiščenju voda pridobivali tudi energijo. Dejstvo je, kar zdaj tudi vemo, da ko čiščimo vod, čist, čistimo vodo v čistilnem obratu, dejansko lahko iz tega procesa pridobimo tudi energijo. Vse to nam najnovejša tehnologija omogoča. In eden izmed argumentov prenovitve te direktive je morda ne le to, da okrepimo to, kar je zapisano v direktivi in poskrbimo za izvrševanje, ampak v to ugradimo tudi nekakšne zaveze, temu, da bomo iz čiščenja voda pridobivali tudi energijo. To bi lahko postal del tega zelenega dogovora. Na ta način bi dejansko lahko ponovno začeli s to razpravo in poskrbeli tudi za boljšo energetsko učinkovitost pri čiščenju voda. Torej v tem procesu čiščenja bi lahko pridobivali tudi energijo. Upam, da je zdaj jasno, kar sem želela povedati. Na Danskem sem bila doma, tako da sem izgubila malo svojih jezikovnih kompetenc. No, seveda boste dobili besedo ob koncu te kroga razprave. Zdaj pa sem Gigold. Sem šel, sem zgodil. V Evropi imamo številna pravila v zvezi z rekami, podtalno vodo, odpadno vodo in tako naprej. Ampak pred leti pregled komisije je pokazal, da več kot polovica površinskih voda ni v dobrem stanju. Prejšnji teden je komisija sprožila postopek za ugotavljanje kršitev pogodbe proti Nemčiji zaradi nespoštovanja zakonodaje na tem področju. Pravzaprav je zdraš, zastrašujoče, da Imamo ta pravila že 20 let, pa je že sedaj je znano, da cilje ne bodo doseženi niti do leta 27. Dober status vseh voda je bil predviden uh, že za sedanji čas, pa ta cilj ni bil dosežen. In zato me zanima, zakaj komisija ni sprožila postopkov proti vsem državam članicam, ki jasno niso spoštovali cilja. In kdaj bo prišlo do dejanskega postopka proti Nemčiji? Kajti jasno je, da cilji za leto 27 ne bodo eh, spoštovani. V mojem volilnem okrožju je bil sprožen sodni postopek proti Veza in Vera. Ampak kdo bo pa sedaj ukrepo za to, da bodo oni dejansko izboljšali svoje delovanje? Zato me zanima, ali boste spremenili podat, eh, postopke, boste poskrbeli za hitrejši postopek v primeru nospoštovanja okvirne direktive o vodah in ali boste poskrbeli za to, da bodo ti postopki hitrejši in da bodo sledile tudi sankcije. Če ne bo sankcij, bomo leta 2027 spet sedeli tukaj. Zato me zanima, kako ocenjujete svoj lasni način dela in ali lahko danes date kakšno zagotovilo, da boste pospešili te postopke za ugotavljanje kršitev pogodb? Uh, uh, Gospod Vondra, v imenu EKR, najlepša hvala. Nekaj pripomb imam. Uh, Če države članice zdaj ravno kar dokončujejo svoje načrte za upravljanje s poreči, In številni ste govorili o tem, da so pomembne tudi druge stvari, poleg zakonodaje, vprašanje mikroplastike, nekateri novi pojavi, zdravila in tako dalje. Pa nihče ni omenil pomankljivosti vodne oskrbe, kar se mi zdi velika težava, sploh na celini. ali je Evropska komisija predvidela tudi soočanje pomankljive vodne preskrbe v prihodnosti. Javna posvetovanja poleg tega kažejo tudi na to, da je javnost nezadovoljna z upravnim bremenom, tudi javna uprava ali bi lahko Evropska komisija povedala ali predvidela kakšno poenostavitev na tem področju. Na to pa še tretji komentar ali pa vprašanje. To je povezano tudi z morebitnimi pravnimi opozorili. Leta 2018 je Evropska komisija številne državice, države članice na to že opozorila. Torej, določen je bil rok leto 2027 za doseganje okoljskih standardov kakovosti. Ampak zdi se, da do tega ne bo prišlo zaradi tako velikih zamud pri izvrševanju, kot ste nekateri že omenili. Gospod Bompar, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, komisija, za to predstavitev. Kot ste povedali, je okvirna direktiva omogočila boljše upravljanje z poreči, ampak nismo dosegli vseh ciljev, ki ne bi bili doseženi do leta 2020. Dosegli smo le 40 odstotkov vseh predvidenih ciljev. Ne bom ponavljal vseh pripomb, ki so jih predstavili že kolegi, ampak treba je izvajati pritisk na države članice, da bodo končno začele izvajati to direktivo. Na to pa še podzemna voda. Ta je sicer v boljšem stanju, ampak cilji so bili doseženi v premajhnem obsegu. Kaj je razlog za to? Nitrati, ki prihajajo iz kmetijske proizvodnje, pa tudi proizvodnja kemičnih snovi zaradi nekaterih industrijskih dejavnosti ter skladiščenja odpadkov. Skladiščenje odpadkov v Alzaciji je še posebej zaskrbljujoče. 320 tisoč ton odpadnih voda je nastalo pri tej proizvodnji. Te vode se seveda nahajajo globoko pod zemljo, 160 metrov pod zemljo naprimer, se pa seveda te podzemne vode pretakajo preko meja tudi v Nemčijo in to je pomembno evropsko vprašanje. Želel bi vas vprašati, ali spremljati tudi te projekte in morebitne škodljive posledice za kakovost vode. Pri tem menim, da bi morali uporabiti tudi previdnostno načelo iz pogodbe o delovanju Evropske unije. Hvala. Poliver, eh. Najlepša hvala v imenu zelenih. Jutta Palus. Merci. Ja. Hvala. Ja, spet smo videli, da so. Da je pomembno tako izvajanje, kakor tudi zakonodaja. Pravila so dobra, ampak eh, se ne izvajajo. Eh, zanima me, če ste se odzvali na ta problem. Pogosto je državam članicam bolj eh, pomembno to, da so reke plavne. Plavn, Eh, da lahko tam napajajo živino in uporabljajo reke za druge namene, ne posvečajo pa dovolj pozornosti temu, da so reke tudi bivalni, torej življenski prostori rib in pa drugih mikroorganizmov. Imam specifično vprašanje ne samo v zvezi z poročilom eh, Agencije za okolje, tudi v vašem poročilu je to bilo jasno. In sicer eh, številni problemi so eh, povezani tudi s tem, da države članice ne merijo ustrezno prisotnosti substanc v vodi. O zdravilih v vodi so govorili že, ko sem jaz študirala. Torej, kaj boste naredili, kako boste ukrepali proti onesnaženosti eh, z eh, kemikalijami, jih boste razvrstili v posebno skupino in eh, kako se boste lotili problema zdravil in substanc, ki vplivajo na hormone. Ehm, tudi te so vsega, zasledili v številnih čistilnih napravah, v čistilnih napravah, ki jih niso mogli odstraniti iz vode in zaradi teh uh, hormonskih substanc že sedaj prihaja do uh, posledic za ribe. Hvala lepa, hvala tudi mm, gospodinu Manfredi za predstavitev. Skrbi me, zelo me skrbi, ko eh, berem, da so države članice zahtevale odložitev obveznosti za doseganje statusa kakovostnih eh, talnih in eh, površinskih voda. 90 odstotkov vseh površinskih voda zadeva ta zahteva, kar zadeva podaljšanje roka za doseganje teh ciljev. To, kar me še bolj skrpi, je, da se sladkovodne živalske vrste po številu zmanjšujejo 4 odstotke na leto, kar je dvokratnik stopnje izginjanja pri kopenskih in eh, morskih živalih. Sama bi rada tudi izpostavila kampanjo Protect Water, ki jo je podpisalo več deset tisoč evropskih državljanov za zaščito naših rek, naših jezer naše biotske raznovrstnosti in ta kampanja se odzema za to, kot je ravno kar dejala tudi predstavnica komisije, da bi trenutna direktiva dejansko zaživela, da bi bila delujoča. Mi se zauzemamo za več, zato mislim, da ne sme biti narejen noben korak nazaj, noben eh, poskus za to, da se to direktivo ošibi, ne sme biti dovoljeni. Zato sprašujem komisijo, kakšne so prioritete za podporo državam članicam za zagotavljanje popolnega izvajanja evropske zakonodaje na področju kakovosti voda in konec koncev tudi kako priti do tega, kot so dejali drugi kolegi, da posodobimo tudi direktivo o čiščenju odpadnih voda komunalnih voda in tu bo treba spregovoriti tudi o ostankih zdravil in mikroplastiki. Hvala. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à la Commission. Najlepša hvala. Ponovno dobi besedo Evropska komisija, tako da lahko odgovori na vsa vprašanja. 15 minut imamo še na voljo, tako da ne bomo imeli, tako da se bomo potem lotili še drugega kroga razprave v povezavi z čičenjem komunalnih odpadnih voda. Zdaj dobi torej besedo Evropska komisija. Najlepša hvala, gospod predsednik. Točno to sem želela povdariti. Čaka me še druga predstavitev, nekatere vprašanja bolj zadevajo direktivo o očiščenju komunalne odpadne vode. Skušala bom uh, strniti odgovore v tematske sklope. Uh, Torej, številni ste spraševali, ali lahko komisija zagotovi, da ne bo ponovno odpirala okvirne direktive o vodah. Tukaj bi želela povedati, da je naš pregled zelo jasen pri svojem sklepu. V glavnem eh, ta direktiva služi svojim namenom, ampak identificirali smo nekaj možnosti za izboljšave. Tako da najbolj iskreno je, da imamo razprave v komisiji o tem, nikakor ne želimo razvodeniti te direktive, ampak preprosto ocenjujemo vse možnosti tudi v luči zelenega dogovora, ki je bil sprejet en dan po objavi evalvacije okvirne direktive o vodah. Naš cilj je, da bi dosegli podnebno neutralnost eh, in ohranitev biotske raznovrstnosti. To so cilji, ki jih želimo doseči v celotni Evropski uniji. No, zanimivo je bilo prisluhniti vašim stališčem, razprave potekajo tudi s svetom. Morda veste, da želi imeti svet eh, usmeritveno razpravo na okoljskem svetu marca mi eh, zbiramo torej vse odzive potem, ko so bili objavljeni rezultati pregleda ustreznosti zakonodaje. No in eh, seveda skušamo zagotoviti tudi kar največjo usklajenost z zelenim dogovorom. Sedaj pa bolj konkretni odgovori. Izvajanje in kršitve. Naš pregled je ugotovil, da bi lahko veliko naredili na področju nacionalnega izvajanja direktiv. Eh, naslovili smo vprašalnik na celo vrsto udeleženih strani in smo jih vprašali, kaj menijo o sankcijah, ki so doslej možne na nacionalni ali pa lokalni ravni. In številni deležniki menijo, da sankcije do sedaj niso dovolj izvedljive ali pa učinkovite. Gre torej za pogosto zgodbo o slabem izvajanju na nacionalni ravni. Številni primeri postanjajo znani komisiji veliko prepozno. Zdaj lahko zagotovim, da bo komisija še naprej ehm, zavezana ugotavljanju možnih kršitev. Številne kršitve smo že identificirali. Februarja leta 2019 smo spremljali eh, poslali tudi priporočila vsem državam članicam, na ta način skušamo usmerjati njihove dejavnosti sedaj, ko pripravljajo že tretji načrt za upravljanje z rečnimi, eh, za upravljanje z poreči. Ehm, priporočila smo pripravili na osnovi identificiranih pomankljivosti iz eh, ocen drugih načrtov upravljanja ehm, poreči. Torej, komisija se mora odzvati vsakeč, ko pride do strukturnih napak držav članic. V, mm, v prvi vrsti pa gre tukaj najprej za odgovornost držav članic. Tudi smo ugotovili, da niso v vseh državah, članicah v enaki meri prisotne nevladne organizacije, ki bi lahko silile države k boljšemu izvanju in ki bi lahko poročale o kršitvah. Skratka, o vseh teh temah razpravljamo, tudi horizontalno gledano, ko gre za druga vprašanja okoljskega prava. Gospa Müller je spraševala o povezavi med tem predlogom in pa predlogom v zvezi za skupno kmetijsko politiko? Je ja, seveda tukaj obstaja neko medsebojno pogojevanje. Um, dodatna sredstva kmetom bodo, obre, bodo odobrena šele, če bodo kmetje spoštovali okoljske zahteve iz okvirne direktive o vodah. Ampak um, tukaj moramo nekaj predlogov prepustiti tudi so zakonodajalcama, ki sta oba zelo aktivna v zvezi z obema dosijema. Slišali smo tudi veliko pripomp v zvezi z kemijskim onesnaženjem. Pri našem pregledu smo ugotovili, da bi si tukaj lahko bolj prizadevali za oceno učinka eh, mešanic substanc v vodi. Prav tako se moramo več ukvarjati z točkovnim onesnaženjem. Eh, no, vesela sem, da je tukaj tudi gospod Hansen in da je tukaj gospod uh, Bas Eichhout, s katerim smo pravkar um, zaključili pogajanja o pitni vodi. Prvikrat smo. Uh, v to zakonodajo vključili tudi mm, endokrine motilce. Ko gre za pomankanje vode, tudi o tem razmišljamo. Eh, ta direktiva upošteva tudi kvantitativni razvoj vode, tudi to je treba upoštevati. Prav tako pa to upoštevamo pri eh, prihajajočem načrtu o prilagoditvah podnebnim spremembam. Tudi tukaj se bomo ukvarjali z problemom pomankanja vode. Oprostite, predsedujoči. Ali lahko pozovete komisijo naj natančno odgovarja na konkretna vprašanja? Ne, gospa Pavlus, ne jaz, nisva dobila konkretnih uh, odgovorov. Gospa Pavlus v zvezi z PIP uh, Eh, ni pa odgovorila tudi ne meni eh, glede vprašanja, kako ocenjuje svoja lastna, vpraša, eh, svoja lastna dejanja. Ja, jaz bi lahko dodal še eno vprašanje v zvezi s Francijo, pravi predsedujoči. Izvolite, komisija. Kar se tiče PIFA, to smo uredili v posodobljenem okviru direktive o pitni vodi. Trenutno pripravljamo strategijo za celostno upravljanje z PIFA. To je tudi del naših prizadevanj eh, oziroma našega razmišljala o tem, ali bi bilo potrebno posodobiti eh, direktivo o standardih za kakovost vode. Tudi ne vem, kako eh, kaj nas sprašujete, ko sprašujete ali ustrezno, torej kako ocenjujemo naše ukrepe. Ja, rok je bil leta 2015 in potem naj bi bile dovoljene samo izjeme. Sedaj pa ste do današnjega dne pa ste začeli z majhnim številom postopkov za ugotavljanje kršitev. Vprašal sem vas v zvezi s primerom eh, Vesa Vera iz Nemčije. Podoben primer obstaja tudi v Franciji. Torej, kako boste ukrepali, če države članice ne izvajajo zakonodaje? Zanima me, zakaj niste začeli z ustreznimi postopki za ugotavljanje kršitev. Uh, mislim, da bi morali tukaj oceniti učinkovitost komisije. Hvala za vaše vprašanje. Mi smo tukaj sprožili kar nekaj postopkov za ugotavljanje kršitev. Bodi si smo poslali uh, državam obvestila ali pa pripravljamo utemeljena mnenja. Nekatere primere smo že predali sodišču. Dobro, razumem vaše sporočilo, rekli ste, da bi tukaj morali biti še bolj učinkoviti. Ampak menim, da smo že bolj učinkoviti, bolj dejavni. Vse vse načrte o upravljanju z poreči smo pozorno pregledali in eh, državam bomo v zvezi s tem poslali tudi povratne informacije. Tukaj je pač tako, da um, določeni primeri postanejo znani šele, ko se o njih vsega na veliko govori, ampak to še ne pomeni, da mi ne vzpostavljamo rednega dialoga z državami, članicami, ko gre za pomankljivosti pri izvajanju ali pa za kršitve. Ampak razumem vašo frustracijo, eh, mi vas sto odstotno podpiramo. Ja, vidim, da nekaj frustracije tudi tukaj na moji desni. Gospa White. Eh, Tudi jaz bom ponovila moje vprašanje. Ko obravnavamo oziroma predelujemo odpadne vode, imamo sedaj možnosti, da bi iz nje pridobivali tudi energijo. Zanima me, kako bi lahko v direktive vključili tisti del zelenega dogovora, ki se nanaša na to, kako pridobivati energijo iz odpadne vode. Tega trenutno ni v direktivah, tako da kako vidite možnosti za to, da bi to vključili v obstoječe direktive? Ja, to se nanaša bolj na oceno direktive o, komuni, o komunalnih odpadnih vodah. Ne vem, če bomo imeli dovolj časa za to. Ne pravi predsedujoči. Tako da, če odgovorim poslanki. Ja, mi smo zelo pozorni. Na to mislim, da bi lahko naši načrti za upravljanje z odpadno vodo bili veliko bolj energetsko učinkoviti. Um, sedaj za obravnavo 10 tisočih litrov voda rabimo eno, en odstotek energije v Evropi in to je veliko preveč. Uh, Eh, pravzaprav bi morali obrati za čiščenje vod postati energetsko neutralni oziroma bi morali v določenih primerjih celo proizvajati čisto energijo. Tako da, ja, vsekakor se bomo tem, s tem vprašanjem v prihodnje še ukvarjali. Eh, dobro, bomo s tem zaključili to točko na dnevnem redu in kmalo bomo začeli razpravljati o proračunu za leto 2021. Très bien, on va reprendre nos travaux. Je vais me permettre d'introduire euh, Pierre Larouchou en, en français. Torej, predlagam, da začnemo oziroma nadaljujemo z delom. Najprej bomo imeli izmenjavo mnen o proračunu za leto 2021. To je pravi trenutek za to razpravo, medtem ko potekajo razprave o večletnem finančnem okviru in proračun za leto 2021 bo prvi letni proračun v okviru novega večletnega finančnega okvira. Zdaj, morda se komu zdi, da smo zgodni, ampak če želimo stvari dobro pripraviti na ravni Evropskega parlamenta, mislim, da moramo dobro praviti to delo na ravni političnih skupin, pa tudi na ravni odborov. Sam sem kot eh, predsednik odbora poročeve, poročevalec oziroma pripravljalec mnenja odbora Envi k temu proračunu. Sam bom predstavil nekaj prioritetnih eh, elementov, glede na to, da bomo čez nekaj eh, dni eh, že odločili o tem in bomo lahko tudi posredovali večinsko stališče našega odbora. Torej, četrt ure mm, imate na voljo, potem bomo prisluhnili še vprašanjem posameznih političnih skupin. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala pa skal, lepo zdrav vsem tu sem v iskanju zaveznikov. Bil sem poročevalec v Senci za proračun 2020 in dobili smo 1,9 milijarde več, kot so hoteli dati šefi vlad in držav. Dejali so, da je prvi krat parlament dobil skoraj da dve dodatne milijardi, to zato, ker, so bile, ja, ker je bilo vseh pet skupin zelo poenotenih, torej ja, oktober nam je to uspelo in kar zadeva boj za naslednji proračun, kot si dejal, gre za prvi proračun proračun v večjem finančnem okviru. Torej, ta prvi proračun za novo zeleni dogovor bo zelo mm, težaven in zato je pomembno, da je parlament kar se da enoten. Zato predlagamo to nekoliko novo metodo, namesto da čakamo na september, oktober, da resnično začnemo delati skupaj, da že zdaj, februarja, skupaj razmišljamo, kajti smo v situaciji, kakršne eh, še ni bilo. Prvikrat se soočamo s takšnim izzevom v zgodovini človeštva. Več nas je bilo mm, tudi v Madridu na podnebni konferenci in eh, razprava oziroma govor Ursule von der Leyen je tudi ustvaril veliko upanja. Torej, če je Evropa resna glede zelenega dogovora, potem je to odlično, ampak če Evropi ne bo uspelo z novim zelenim dogovorom, če ne bomo imeli eh, sredstev, eh, denarnih in drugih, potem bo vse skupaj ena sama velika katastrofa. Torej, več prijateljev tu vidim še iz Madrida in dejstvo je, da vsi vemo, da številni natančno gledajo, kaj počne Evropa. Zdaj se odločajo o večjem finančnem okviru za naslednjih sedem let in proračun za leto 2021, za katerega sem poročevalec, ima seveda vpliv tudi na večjetni finančni okvir in če bomo eh, zamudili to priložnost, bomo zamudili proračun za naslednjih sedem let. Kot drugo, hm, težko bo, zdaj bomo videli, kaj bo predlagal Charles Michel, eh, tudi na svetu ta teden, predlagal je nam 1,5. Eh, nič 7,4 odstotka BDP, kar je popolnoma premalo. In vemo, da bo težko priti do 1,3 odstotka BDP, kar zahteva parlament. In če tudi bi imeli 1,3 odstotka BDP za financiranje novega zrednega dogovora, to ne bi zato stvarilo. Tako da je odbor za proračune zdaj začel delati na dodatku hm, proračunskemu in neproračunskemu za financiranje novega zelenega dogovora. Tako da tu upam, da bomo enotni. Eh, pet skupin eh, je je že zadnjikrat glasovalo za, glede na inercijo sistema, je jasno, da če parlament ne bo enoten, zelo ambiciozno, uh, zelo ambicioznim stališčem, potem bo zelo, zelo težko kar koli doseči. Zdaj tu ne govorim nekako ex katedra, sem uh, tu zato, da vam resnično prisluhnem, da resnično lahko skupaj to bitko tudi dobimo. Torej, Tako. Torej, pred vsemi odbori imam enako predstavitev. Mislim, da vam ni treba eh, ponovno ponavljati, kako težke so razmere. Pred časom sem bil v Bamaku, v Malju in eh, suša v Sahelu trenutno je takšna, kakršne še ni bilo. Eh, pravijo, da je AIDS povzročil na desetine tisoče mrtvih, ampak podnebje bo še hujši morilec. Torej, kaj lahko storimo? Včeraj zvečer sem preveril eh, spletno stran, ki meri količino CO2 v našem ozračju od 60 let in uh, prešli smo že mejo 415 ppm lansko leto, prejšnji eh, teden celo 450 ppm in gre za eh, ritem napredka eh, v zadnjih desetih letih se je trikrat povečala hitrost eh, izpustov CO2 v ozračje. Ne bom preveč tehničen, ampak eh, izpusti so se eh, glede hitrosti naraščanja potrojili, tako da mi nikakor ne dobivamo tega boja z emisijami CO2 in naši oceani, naši gozdovi, ki so absorbirali veliko, zdaj absorbirajo vse manj. In iz vsega tega je zelo pomembno to, kar pravi Evropa, kar pravi Ursula von der Leyen, kar pravi Franz Timmermans. Ta boj moramo dobiti. Če bo Evropa uspela svoje emisije CO2 razpoloviti do leta 2030, potem eh, lahko pride na kakšnega domino učinka, da bo sta Japonska in Kitajska storili enako. Če bo Evropa ugotovila, da je prezapleteno, če bomo čez dve, tri leta ugotovili, da pač ne gre, potem bodo rezultati katastrofični. In eh, ko gospa von der Leyen. Eh, to nekako primerja z Kennedyjevim govorom o človekovi poti na mesec. E, dejstvo je, da potrebujemo tudi denar. Kennedy je za 15krat e, povečal proračun za NASA. Parlamentarci so si pulili se, ampak stvar je funkcionirala. In enako velja za zeleni novi dogovor. To je nekako povezava na Rooseveltov New Deal ki je ustvaril na milijone novih delovnih mest in eh, za trikrat je moral takrat povečati zvezdni proračun. In eh, naši šefi vlad in držav, ki se bodo sestali čez nekaj eh, dni, se ne smejo dobiti za 1,07 BDP-ja, temveč mislim, da morajo zagotoviti ustrezne, ustrezna denarna sredstva. Vprašanje torej je, ali je večetni finančni okvir sposoben to vse financirati. Zdaj konkretno vi, mislim, da dobro poznate to problematiko, kako lahko razpolovimo CO2 v naslednjih desetih letih. Gre za ogromno dela, ki nas čaka. Polovico vseh eh, naših eh, zgradb je treba izolirati, eh, šol, javnih prostorov in tako naprej, okrepiti javni promet. Prav tako je treba spremeniti naš kmetijski model v, v nekaj letih, prav tako Moramo verjeti, da se nikoli v zgodovini človeštva nismo soočali s takšnimi spremembami. To lahko ustvari na milijone novih delovnih mest. Dejstvo je, da bomo okrepili tudi kupna moč. V Grenoblu je nekdo del, ja, izoliral sem eh, hišo, poleti je manj vroče, po zimi je manj eh, mraz in vsako leto prihranim 800 evrov, ki jih lahko potrošim za druge stvari. In eh, župan mesta Grenoble dejal, ja, želel bi si več izolacij eh, naših stav, pa pak sredstev ni. Želim si, da bi imeli več eh, evropskih sredstev za sofinanciranje izolacije stav. Torej, Evropska komisija ugotavlja naslednje. Prvi krat je namreč objavila tako zelo konkreten dokument, in Evropska komisija v dokumentu iz 14. januarja jasno pravi, da če želimo uspešen novzeljeni dogovor, vsako leto potrebujemo vsaj 260 milijard, vsekakor več kot 500 milijard eh, in še več, če želimo upoštevati tudi eh, socialne stroške. Torej, komisija pravi, da eh, ni zdaj, da ta ali oni osebno tako misli. Dokument komisije jasno kaže, koliko potrebujemo vsako leto, leto od leta 2021 treba dati ta denar eh, na voljo, javna in eh, zasebna sredstva, več. Eh, 100 milijard evrov. Torej. In to, kar je zaskrbljujoče v ta istem dokumentu, komisija ugotavlja, da imamo trenutno na voljo 7,5 eh, milijard za pravično, pravičen prehod, pravično tranzicijo. E, imamo potem različne druge, eh, druga orodja, tudi z učinkom vzvoda, ki je nepoznan. Dejstvo pa je, da potrebujemo jasno zahtevo po dialogu, da se poiščejo nove ideje in eh, tako Fondalanova kot Timorans pravite, da potrebujejo nove predloge strani parlamenta, da je treba začeti vršiti pritisk na šefe vlad in držav. Konkretno torej, v tem trenutku to, kar obljubljamo, ni dovolj. Lahko eh, si pogledamo šest ključnih področji, ki se jih treba lotiti, gre za vire eh, CO2 in drugih emisij. V obstoječih proračunih in na podlagi obstoječih pravnih eh, podlag moramo videti, na kakšen način lahko zmanjšujemo emitiranje CO2 in metana. To so torej urodja, ki dobro delujejo, katera urodja ne funkcionirajo in kako lahko zagotovimo več denarja za tiste urodja, ki dobro delujejo. Poleg tega komisija sama ugotavlja, da nam manjka več 100 milijard v transportu, v energetski učinkovitosti, kmetijstvu, tu vidimo, koliko nam eh, manjka in tu potrebujemo eh, vašo pomoč. Tu mm, odbor za proračun potrebuje vašo pomoč. Včasih menijo nekateri, da ima naš odbor vso moč, ampak je nima. Potrebujemo. Vidite, pri transportu 60 milijard in strošek infrastrukture sploh ni upoštevan. Torej zelo dobro vemo, da ko gre za transport, je ključno ravno vprašanje infrastrukture. Ali smo torej sposobni ob tem, ko se razpravlja o večjem finančnem okviru, tudi jasno opredeliti potrebe. Delo, ki ga je upravila komisija, je zelo zanimivo. Tu kaže, kaj torej potrebujemo v idealnem scenariju. Zelo zanimivo je videti, kako se komisija ne cenzurira same sebe, da jasno pokaže, kaj potrebujemo za novi zreli dogovor in vsaka izmed, vsak izmed naših odborov mislim, lahko upravi svoje delo. Če resnično hočemo zagotoviti, da bo uspešen ta zreli dogovor, potem vidimo, kaj treba storiti na posameznih eh, področjih, potem razširimo uh, sredstva, ki jih imamo na voljo in vidimo, uh, kaj torej lahko damo na voljo in kakšne so pravne podlage, ki jih je treba spremeniti. Tu smo predvsem govorili o politiki zmanjševanja emisij CO2 in metana, so pa tu tudi politike prilagajanja, kajti ne moremo razpoloviti izpustov CO2 čez noč, tako da vidimo, da bodo potrebne, potrebni ukrepi za prilagajanje. Zdaj seveda nimamo nobene čarobne pare, če zato dobimo teh več 100 milijard evrov, potrebujemo bistveno bolj ambiciozen proračun, kar pa zadeva neproračunske vire, odbor za proračun je začel delati na lastnih sredstvih, gre za res eh, temeljno bitko. Začeli smo za nič cela ena, sedem pet štiri odstotka in če ne bomo eh, presegli te številke, potem bomo težko kaj dosegli. Na koncu koncev vemo, da večina držav ne želi zagotoviti dodatne milijarde, čeprav eh, Nemčija eh, tu močno pritiska v to smer, tako da kar zadeva lastna sredstva, mislim, da moramo marsikaj storiti, sploh če gre za podnebje. Kar zadeva večeti finančni okvir, pred, nekateri pred šestimi meseci niso vedeli, kaj so to lastna sredstva. In ko govorimo o lastnih sredstvih za podnebje, mislim, da na ta način lahko deblokiramo ta pogajanja. Potrebujemo tudi jasno podnebno banko, ki bo bistveno bolj ambiciozna, kjer se na drugačen način porablja denar Evropske centralne banke. Tu nas podpira Evropski ekonomski in socialni odbor in tudi odbor regij. In danes, ko prisluhnemo gospodu Dombrovskisu, ki naj bi 16 milijard dodatnih eh, posojil dal na voljo v okviru podnebne banke, vemo, da je to veliko, ampak ni dovolj, eh, kajti ECB še nikoli ni imela toliko likvidnosti, 2600 milijard evrov v zadnjih štirih letih, še 240 milijard letos, kako torej lahko parlament poda jasen predlog o upoštevanju mm, neodvisnosti ECB, mislim, da bi tu morali marsikaj storiti. Ali smo se sposobni boriti eh, proti temu, da gre večina eh, denarja v špekulativne namene in da ta denar namenimo? podnebju in biotski raznovrstnosti, za resničen Marshallov plan za podnebje. Torej, konkretno, eh, šlo bi za nekakšno transformirano, preoblikovano Evropsko investicijsko banko. Gre torej za podnebni proračun, zato smo mi že začeli z eh, zaslišanji za krepitev vlastnih sredstev, da vidimo, ali eh, bodo, bomo naredili obvezno izolacijo stavb. Ampak to bo nemogoče brez pomoči, če bomo od vsake eh, družine, od vsakega podjetja, od vsake kmetije zahtevali, da se to plače iz svojih žepov, nam ne bo uspelo. Zato potrebujemo pomoč, subvencije in torej bistveno bolj ambiciozen podnebni proračun onkraj 1,7 eh, odstotkov, ki predlagamo danes. Potem vprašanje lastnih sredstev. Tudi to mora odgovoriti na vprašanje pravičnosti, javnofinančne pravičnosti. Videli ste, kaj se je zgodilo v Franciji z rumenimi jopiči, ko smo skušali dvigniti obdavčitev eh, goril za to, da se zagotovi energetsko tranzicijo. Tako da bomo potrebovali lastna sredstva, ki ne padajo na pleče držav članic, eh, da eh, Nemčija, Švedska, druge države ne bodo morali dodajati dodatnih sredstev, ampak da bodo družine vedeli, da jim bomo pomagali in da jim ne bo potrebno investirati samim. Potem je tu tudi predlog eh, davka na kerozin, davka na finančne transakcije. Tega bi lahko uvedli že v dveh letih in zagotovili bi več kot 50 milijard eh, na leto, davek na plastiko, eh, davek na meni davek na oglik, bojo proti davčne konkurenci znotraj Evrope. Tu na tem tudi delamo v našem odboru. Potem je tudi vprašanje obdavčitve dobička pravnih oseb. Povprečje je 45 odstotkov. Danes pa smo tudi nekje na zgolj 20 odstotkih. Dividende pa so na rekordni ravni. Torej dobički gredo v nebo, ampak kam gredo, tega pa ne vemo. Ali se dejansko izplačujejo zaposlenim ali gre v žepe zgolj nekaterih. Torej, ogromno je tega dobička, ki se ne reinvestira, zato ni sredstev za podnebje. Mm, in to je nesmisel, glede na to, da nikoli ni bilo takšnih dobičkov in glede na to, da nikoli ni bilo takšnih dividend. Govorili smo o Rooseveltu, ko, pride, ko je prišel eh, Roosevelt, mm, se je zgodilo isto. Eh, Florida, Teksas, eh, Arkansas znižajo svoje davke in Roosevelt pravi, ja, ne glede na to, kje ste, v ZDA posod bo davek isti. 38 e, odstotkov, kasneje 24. Enako je predlagal Mario Monti pred tremi leti, dejal je potrebujemo evropski davek na dobiček, to je najboljši možen vir in vidite v ZDA od rezultata od Trumpa ostaja davek na ravni 38 odstotkov, v Evropi pa smo padli na 19 odstotkov, dvakrat manj in celo s Trumpovimi reformami so ostali dobičke obdavčeni 24 odstotki. E, torej, potrebujemo vlastna sredstva in pomembno je, da odbor za okolje tudi podpre te cilje, sicer nam ne bo uspelo, ni dovolj, da to počne samo naš odbor, odbor za proračun. Torej, z takšnim evropskim proračunom bomo resnično lahko opravili, pripravili načrt za razvoj z državami na jugu, Eh, resničen načrt za razvoj. Če želimo dobiti to bitko glede zelenega dogovora, bo treba eh, dati več denarja za raziskave in eh, ponovno za vsako družino, za vsako malo ali srednje veliko podjetje, če se bodo izvajala dela za zeleni dogovor, bo polovico morala plačati skupnost, polovica vsaka družina ali, ali kmetija, kakorkoli, in to skrediti z ničelno stopnjo obresti. Potem, davek na kerozin, tu delam, to sem že omenil, prav tako so tudi eh, neproračunska sredstva. Mm, Barack Obama je predlagal eh, FATKO, se pravi, noben, noben eh, banka ali zavarovalnica ne more sodelovati z ZDA, če ne izpolnjuje določenih garancij, enako bi moralo veljati tudi v Evropi in mislim, da moramo iti te korak dlje, torej da nobena banka, nobena zavarovalnica v Evropi ne more poslovati, če ni popolnoma transparentna in eh, če svojih sredstev ne namenja zrenemu dogovoru. Člen 2 pariškega dogovora namreč določa, da morajo vsi prispevati k podnebnemu dogovoru. Čez nekaj e, mesecev bomo praznovali rojstvo Evrope. V dveh tednih je imel uspelo sprejeti takšno revolucionarno odločitev. In takrat je Šuman dejal, globalni mir bomo ohranili le z jasnimi prizadevanji, ki bodo skladni z nevarnostmi, s katerimi se soočamo. In mislim, da mora Evropa znova biti enako drzna, vedeti mora, da je svetovni mir pod vprašajem in jasno je, da šefi vladnih držav v svetu ne bodo uspeli stvari premakniti naprej. Mislim, da komisija želi uspeti in mislim, da tudi parlament in zastopnik ljudstva mora odigrati svojo vlogo, da pripeljemo tudi nove ideje okrog komizija in da oblikujemo konsens. Toliko za enkrat in vsekakor sem pripravljen na vaše odgovore. Hvala lepa. Torej, še nekaj deset minut mislim, da imamo. Naj samo povem še tole, preden besedo predam naprej. Ko smo govorili o tem, da je potrebno emisije podnebnih eh, plinov porazdeliti za dve, ne v desetih letih, ampak jih je treba prepoloviti v primerjavi z letom 1990. To mislim, da je pomembno izpostaviti. Eh, zaenkrat še ni govornika iz vrst ELS, tako da kar začnemo z SD. Hvala predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu za ta uvod in tudi za pripravljenost na dobro sodelovanje med vašim odborom in našim. Mislim, da je to zelo dober začetek za nas, da opravimo to izmenjavo. Naj začnem s tem, da se upravičim v imenu Monike Benove, naše poročevalke v Senci za skupino ESD, ki je odsotna. Uh, Zato mi dovolite, da na kratko povem par besed v njenem imenu, predtem pa bi se vam rada tudi zahvalila za predstavitev. Resnično cenim ta veliki korak, ki želite, da ga parlament ubere in da ukrepamo ne le za Evropo, ampak za svet. In eh, da poskrbimo za to, da. storimo vse, kar je potrebno za stabilno gospodarstvo in da bo to tudi trajnostno gospodarstvo z zelenim dogovorom v mislih. To je bilo resnično spodbudno slišati iz vaše strani. No in v imenu Monike Benove naj povem, da tudi ona zelo podpira ta prizadevanja in mi kot skupina SD tudi močno podpiramo vaše poročilo. Veseli me, da so cilji pariškega dogovora v osrčju vašega dela. Menimo, da v proračunu za leto 2021 vsekakor moramo poskrbeti za to, da bomo delali v smeri izvajanja pariškega dogovora. Seveda želimo delati tudi na biotski raznovrstnosti in na cilju desetodstotne potrošnje, tudi to je nekaj, kar je izrednega pomena za nas. In Prav tako naj omenimo, da je potrebno boj proti raku ustrezno podpreti v proračunu. V imenu skupine naj podarim tudi pomen zadostnih sredstev za zeleni dogovor. Kot slišim, mi ni treba biti ne vem kako glasna na to temo, ker ste vi že dovolj glasni na to temo, to nam je v uteho, nikakor ne želimo, da eh, s tem eh, zgolj malce na zeleno pobarvamo Evropo, na, nikako ne gre za to. Tu gre za podoben projekt, kot eh, je bil pristanek na Luni, tako da mislim, da potrebujemo dovolj denarja za ta prehod, to je prioriteta. Proračun za leto 2021 je izhodišče za nov večetni finančni okvir, zato bo to vsakor pomemben presedan za prihodne leta. Tako da mislim, da moramo jasno pokazati, da prihaja tudi do nekega premika, da gre za spremembo načina delovanja v Evropi. In na zadnje naj še omenim to, da kar se nas tiče, vsaj mislim, da mi vas ni treba tu podučevati, ampak dejstvo je, da je pravična tranzicija, pravičen podnebni prehod eh, tu tudi zelo pomemben. To ste omenili v svoji predstavitvi. Tako da naj tudi samo dodam, da bomo vložili tudi nekaj amantmajev glede tvegan za zdravje, ki jih je možno preprečiti, boste videli, zakaj gre. Torej, še enkrat hvala, ker ste nas vključili v to razpravo, da je odbor Envi pomemben sestavni del tega procesa in tudi hvala za vašo predstavitev. Še enkrat hvala lepa v imenu ELS, gospa Pirakis. Hvala lepa ne v imenu ELS, eh, zgolj v svojem imenu, gospod Liza je tu. Ja, ampak eh, ni prosil za besedo. Ja, hvala. Torej, še enkrat hvala za vašo predstavitev. To je bilo zelo zanimivo, sploh glede na to, da smo v začetku novega večetnega finančnega okvira leta 2021, torej prihaja k malo. Naj samo izpostavim stališče naše stranke, kar zadeva izid pogajanj glede večetnega finančnega okvira. Nam bi bilo najljubše, če bi imeli še par dodatnih tednov oziroma mesecev za oblikovanje pravega, ustreznega proračuna, namesto da hitimo v nek dogovor jutri ali pojutrišnjem, kajti gre za to, da se moramo ogniti temu, da bi sprejeli nek proračun, ki bo premalo ambiciozen. Glede resursov, ki so potrebni za implementacijo zelenega dogovora, predvsem me zanima ta mehanizem za prilagoditev na meji. Kako si to predstavljamo? In če računate na to kot na vir sredstev, kako naj bi se to izvajalo in v kakšnem času. Hvala. Za skupino ID ni prijavljenih govornikov, a pač. Breve. Ehm, hvala lepa za predstavitev. Čisto na kratko, hvala za vašo predstavitev. Par zadev glede zadnjega, kar je bilo rečeno. Namreč eh, bolj kot ne gre tukaj za neko skrb, za nek pomislek. Tu smo slišali v zadnjih eh, tednih veliko govora o davku na meso, davku na sladkor, davku na plastiko, davku na goriva. In eh, ja, vse strinjamo, da je potrebno obdavčiti dobiček in da mora biti obdavčitev dobičkov enaka v vseh državah. To je mislim, da znotraj Evropske unije treba marsikaj spremeniti, ampak skrbi nas, da bodo vsi ti omenjeni davki, ker pač potrebujemo sredstva za zeleni dogovor, da bodo vsi ti davki padli na pleče državljanov. To mislim, da je nekaj, kar moramo vsekakor imeti v mislih. Kar zadeva. Tudi omembo skupnosti za premog in jeklo in uh, ustanovnih očetov EU. Dejstvo je, da to idejo peljemo naprav, ampak tudi njihova ideja ni temeljila na tem, da se penalizira državljane, da se vse eh, dan stroške vrže na pleče državljanov. Eh, tako da moj premislek in eh, moje priporočilo odboru bi bilo, da pri vsakem ukrepu, o katerem razmišljamo, upoštevamo tudi, kdo bo tisti, ki bo moral pokriti račun, zato da ne bodo to tisti najšipkejši v naši družbi. Hvala lepa. Hvala v imenu zelenih, pa Sajkaut. Hvala. Hvala tudi za slišano strani gospoda Larturuja. Za, hvala torej za to predstavitev, hvala tudi za to, da ste izpostavili, kako pomemben je naš proračun, da mora biti usklajen z novim zelenim dogovorom in to je zanimivo. Kajti formalno bi morala biti to razprava za leto 2021, ampak to je v veliki meri povezano z. Uh, večjetim finančnim okvirom in razpravo o tem je že v teku, kar ste tudi sami dejali. Tako da mislim, da je to, kar mi kot eh, parlament povemo na temo proračuna za leto 2021, tudi zelo pomembno v luči razprave o večjetim finančnem okviru v svetu, kajti nisem prepričan, da bodo ta teden to razpravo tudi dejansko zaključili. In če pogledamo predloge Šarla Mišela, potem si vsekakor upam eh, reči, da si želim, da ne bodo ta teden končali, kajti to, kar se dogaja, je, da vse inovacije, vse tisto novo, je vse bolj odrinjena v stran, ker nekatere države, vključno z mojo, ne želijo preveč denarja plačevati za EU in potem imamo eh, države, ki zagovarjajo kohezijsko politiko, potem imamo eh, kmetijsko politiko in zato se znižujejo sredstva za inovacije in zelene dogovore. In Ravno to je treba preprečiti in mislim, da je vaša predstavitev tu v stvari jasno pokazala. Tako da z vedika odbora za okolje mislim, da moramo dati jasno sporočilo in tu bi se rad eh, zahvalil predsedniku za ta predlog. Mislim pa, da stvari lahko še nadalje okrepimo, namreč eh, ne omenjamo naprimer odstotka proračuna, ki ne bi ga namenili podnebju konkretno in mislim, da vaše številke že zdaj kažejo, kako zelo pomembno je vse to. In eh, tudi tu je Charles Michel zelo, zelo neambiciozen. Govori se o nekih 25 odstotkih, ampak to ni niti zavezojoče, torej je bolj nekako indikativno. Tako da mislim, da že to kaže, da če stvar prepustite svetu, so oni pripravljeni vsekakor iti mimo kakšnih eh, jasnih zavezojočih eh, ciljev glede podnebja. In mi kot odbor za okolje mislim, da vsekakor moramo določiti visoke cilje za namenjanje sredstev. Biotska raznovrstnost, tega Šarlem Mišel v svojem predlogu sploh ne omenja, uh, jasno ste pokazali, kako je vse povezano tudi z biotsko raznovrstnostjo. Mi kot parlament smo sprejeli vsaj 10 odstotkov dodatnih sredstev za biotsko raznovrstnost, poleg podnebja in to mislim, da je treba jasno povedati in tudi to je parlament eh, v svoji resoluciji že izpostavil, mislim, da je pomembno to še enkrat. Uh, poudariti. Potem pa je še zopet ponovna zadeva in sicer, da se v vsako politiko na nek način um, ustrezno usmeri v podnebje. Torej, sprejema te in te ukrepe in pričati se je treba, da ti ukrepi, ti inštrumenti ne bodo kakorkoli škodovali podnebju. Tako da potrebujemo jasno zakonodajo, ki bo določila, da denar ne sme iti v ukrepe, ki imajo jasno negativen vpliv na podnebje. E, tu še nimamo ustreznih orodij. In potem še zadnja stvar, to bomo tudi vključili v naše amadbaje, namreč zaenkrat vidite, da ko je komisija izvajala mm, obračunavanje zelenitve, to počne nekako zelo poenostavljeno. Čim je nekaj za kmetijstvo, potem je to kar zelena investicija, čeprav vemo, da trenutna sredstva za kmetijstvo niso. Eh, vedno okoljska, pogosto so lahko celo negativna z vidika učinka na okolje. Vsekakor pa ne moremo kar vsega vse vprek označiti kot zelenitev. Tako da mislim, da je treba jasno ugotoviti, kaj gre za podnebje, kaj gre za biotsko raznovrstnost in da so ta sredstva resnično. Uh, sredstva, ki gredo v inštrumente, ki zagotavljajo ozelenitev, ne pa da je to eh, zgolj na papirju. Tako da to mislim, da treba vključiti v naše mnenje in tu se veselim vaše pomoči, da bo ta prvi proračun za leto 2021 kar se da resen v smislu ambicioznega zelenega odgovora za ki bo resničen nekako na ravni človeka na Luni. Eh, hm, ko gre ravno za Evropo, bi morala to biti ženska, ne moški na Luni. Hvala, ECR. Hvala, gospod predsedujoči, gospod poročevalec. Zelo me veseli, da lahko začnemo s to razpravo o tem, kako uresničiti te naše emotivne reakcije, te naše načrte, ki so v tem trenutku bolj ali manj še nerealizirani. Ne pozabimo, da smo želeli do leta 2040 emisije znižati za 40 odstotkov. Vemo, da nam to verjetno ne bo uspelo, govora je zdaj o 36 odstotkih in po izstopu Velike Britanije celo 34 odstotkov. No in tako je, kadar ambicij ne uspemo prevesti v natančne ukrepe, natančne načrte in natančne izračune. To so najpomembnejši argumenti, mislim, da, ki jih je treba predstaviti svetu. Menim, da je kazanje nekih sličic v odboru za okolje nepotrebno. Mislim, da je treba imeti v mislih ekonomske vidike. Številne države imajo velike težave, eh, Belgija, Francija, Grčija, Italija, eh, države z velikimi ekonomskimi težavami. In tam težko govorimo o novih davkih. Državljani, ki so za nas glasovali in ki želijo, da smo jim bliže, ne bodo sprejeli, da bodo zdaj nekajkrat več plačevali za vodo, nekajkrat več za energijo, nekajkrat več za odvoz smeti. Tako da sama zato pozivam poročevalce, tudi našega predsednika, da zelo natančno stvari izračunate, kajti to vsakeč izpostavljamo kot skupina in to mora biti naše izhodišče. Namreč vsaka država, mora predstaviti svoje možnosti in jasno pokazati, kaj je možno, da se upravi neke vrste analize, vključno eh, s tem, zakaj ne bomo prišli do 40 odstotkih in ko že govorimo o, o eh, realnosti, se nehajmo lagati, da bomo dosekli 55 odstotkov. Gre za konkretne odločitve. V vsaki državi, ko je nekdo minister, minister za finance in sprejema kakršnokoli odločitev, mora pokazati, odkot se bo to financiralo v naslednjih desetih letih mi tu govorimo o sedemletnem okviru. In zato nas resnično pozivam k temu, da v tej razpravi najprej opravimo analizo tega, kaj se bo zgodilo, kaj je nujno v vsaki državi, ravno zato, da bomo lahko govorili o konkretnih rešitvah. Gospod eh, predsedujoči odbora je bil na srečanju, ko je Franz Timmermans in komisar za proračun eh, govoril o verjetnem denarju. In mi nismo dobili odgovora, odkot ta verjeten denar. Tudi 7,5 milijard evrov za 7 let za mm, to podnebno preoblikovanje. Ne vemo, ali je to zdaj povečano za, teh, za ti 2 milijardi ali gre za dodatna sredstva. Odkot in kako bomo spodbudili podjetja investicij 270 milijard eh, iz zasebnega sektorja. Vprašali imamo še več, ampak ne gre za to. Gre za to, da želimo skupaj prevesti do tega, da bo nov zeleni dogovor nekaj, kar bomo imeli vsi resno in da bomo lahko realno predstavili možnosti, ki so, kajti sicer ne bomo prišli do cilja. Hvala lepa. Uh... Najlepša hvala v imenu Gue, gospod Kokalis. Najlepša hvala, predsednik, hvala za to odlično predstavitev. Največja odgovornost Evropske unije je to, da poskrbimo za naše državljane in naš planet in zeleni dogovor predstavlja ustrezni odziv. Tega si želi Evropska komisija in tudi predstavnik Evropske komisije si želi poiskati zaveznike v našem odboru, odboru za okolje. Proračun za leto 2021 bi moral tlakovati pot do zelenega dogovora. Ampak tako ne bomo prišli do zelenega dogovora. Ni dobro, da tlakujemo to pot. To pot moramo utreti in zahtevati radikalno preobrazbo na osnovi podatkov, ki nam jih zagotavlja znanost. Zato imamo 100 dni za novi zeleni dogovor. Morda bomo v naslednjih letih tokrat poskrbeli za to, da bo ženska pristala na Veneri. Zakaj ne? Potrebujemo torej nekakšen kvantni preskok v financiranju, zato da bomo dosegli vse cilje zastavljene za zmanjševanje emisij. Novi predlog večletnega finančnega okvira, ki smo ga dobili v petek, ne bo dovolj. Morali bi tudi podpreti poročevalca, ki zahteva obseg financ, kot je bil predviden v prejšnjem večetnem finančnem okviru. Na to bo še obnovljivi viri. 2,6 trilijonov za kvantitativno sproščanje Evropske centralne banke. V redu, kaj pa evropske obveznice, ki naj bi jih namenjali za to? Dobro, najlepša hvala. Še tri govorce imam na seznamu, potem bom še jaz predstavil svoje pripombe, na to pa se bo odzval še poročevalec Petr Lize, e ELS. Um hvala predsedujoči, hvala gospod eh, poročevalec, se opravičujem, ker eh, in sem otegnil prisluhniti vaši predstavitvi zaradi drugih obveznosti. Bas Eichhout je že dejal, da je ta razprava danes zelo tesno povezana z vprašanjem večetnega finančnega okvira in eh, zato bi rad na to temo povedal par eh, besed. Predlog Šarla Mišela je takšen, da ima bolj malo svetlih točk in veliko senc. Zdaj, ok, sprejemajo ta predlog sklada za pravični prehod. To je pozitivno, tudi nekako se kaže neka luč na koncu predora, kar zadeva lastna sredstva. To je pomembno tudi z vidika ETS in pa obdočitve plastike. Sicer pa je mnogo tega, kar je obžalovanja vredno in v četrtek in verjetno potem tudi kasneje, mislim, da bi treba zelo jasno povedati, da takšnega rezultata ne bomo sprejeli. Ne sorazmerno krčenje sredstev pri raziskavah. To je iz eh, večjih razlogov za naš odbor nespremljivo. Želimo se boriti proti raku, proti podnebnim spremembam in tega ne moremo dosegati brez eh, resnično obsežnih sredstev za raziskave. In v primerjavi s predlogom parlamenta gre za 33 odstotno krčenje sredstev. Po predlogu Šarla Mišera to je absolutno nespremljivo. In kar zadeva pristojnosti našega odbora, moram reči, da je popolnoma nespremljivo tudi to, da je Erasmus utrpel takšno krčenje, čeprav kot rečeno to ni ravno v naši pristojnosti. Glede to, kar je dejala kolegica iz EKR, da nam 40% ne bo uspelo, to res ne drži. 40% nam bo v vsakem primeru uspelo in če države članice ne bodo sodelovali in bo treba pomagati. In eh, pripričan sem, da nam bo uspelo bistveno več kot 40 odstotkov, in uspelo nam bo tudi morda več kot 50 odstotkov, ampak tu počakamo na analize komisije, bomo videli potem. Vsekakor pa menim, da nam eh, ne bo uspelo samim zgolj z evropskim proračunom. Podimo iskreni, tu se pogovarjamo o neki številki med enim odstotkom BDP-ja in 1,3 odstotki BDP. Verjetno bo realno nekje med 1.1 in 1.15. Če poslušamo, kaj se dogaja v svetu, vidimo, kam žal gre ta razprava. Do zadnjega trenutka se bomo borili, ampak eh, vsekakor ne bomo dosegli 1,3 eh, odstotkov. Skratka, približno 98,7 odstotkov denarja, ki se v Evropi porablja, se porablja mimo evropskega proračuna. Mislim pa, da je treba vendarle upoštevati vse zato da se financira zeleni dogovor. In zato mislim, da potrebujemo tudi spodbude v okviru nacionalnih proračunov, potrebujemo tudi spodbude za zasebni sektor. In zato še enkrat izpostavljam tudi stališče moje skupine, da moramo premisliti tudi o ceni CO2 na tistih področjih, kjer je do sedaj nismo imeli, da torej tisti, ki proizvaja CO2, dobi signal, da mora tega početi manj in da tudi razbremenimo tiste, ki uvajo nove tehnologije, ki pomenijo manj izpustov CO2, da torej zmanjšamo njihov obdavčitev. In to moramo gledati na nek način celovito, ne le teh 1,3 odstotka, ampak tudi 98,7 odstotkov, ki niso v evropskem proračunu, je treba upoštevati, eh, da bomo tudi tam dobili denar za ustrezne investicije. Hvala. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala kolegu za odlično predstavitev in za to, da se je zauzel tudi za vlogo parlamenta, kajti to je za nas zelo pomembno. Govorili ste o času kompromisov. Res je, da smo imeli čas dogovorov, razprav, sedaj pa je nastopil čas kompromisov. Eh, vi poznate verjetno rumene jopiče. Mislim, da bomo imeli velik problem na področju kohezijske politike, če ne bomo sprejeli um, proračuna, ki bo pravičen socialnega vidika, z okoljskega vidika, ampak nujno potrebujemo tudi to osredotočeno na socialna vprašanja. Evropska unija deluje zato, ker ostaja, um, ker je nenapisano pravilo to, da moramo z našimi sredstvi doseči več. Uh, vzdolž celotnega proračunskega sistema bi morali upoštevati tudi okoljski vidik, ne samo pri socialnem vprašanju, pri gospodarskem vprašanju, tudi pri geografskem vprašanju. Tukaj obstajajo razlike med severnim in južnim delom Evrope. Skratka, v družbah prihaja do velikih eh, sprememb in to se mora odražati tudi v proračunu. um, emisije bi bilo treba znišati do 30 odstotkov. To je pomembno, zato so seveda zelo pomembne raziskave in temu bi morali nameniti ustrezen proračun. Svet je tukaj eh, poskrbel za kar nekaj rezov. Skratka, mislim, da bi morali eh, povečati sredstva na tem področju, pa tudi na področju programa za boj proti raku. Grazie, predsednik. Gospod Evi. Jurim, grazie. Hvala, predsednik. Hvala, kolega z odbora za proračun, za to predstavitev. Tudi sama moram reči, da sem eh, iskala zaveznike in eh, sem ga našla. Zelo sem dovzetna za vaš apel in eh, tudi sem prepričana v to, kar pravite, kajti v tem zgodovinskem trenutku mislim, da moramo vsi razmišljati na kar se da ustvarjalen način, nekoliko izven priučenih okvirjev, da iščemo drugačne, nove rešitve. Ti izzivi so velikanski in ker so ti izzivi velikanski, mislim, da potrebujemo eh, nekako več ustvarjalnosti in eh, več napora. Glede eh, podnebne fatke, da bi mm, evropske banke postale še bolj transparentne, kar zadeva današnje investicije, tudi v fosilne vire. Vse te milijarde evrov, ki se ustvarjajo na ECB, ki pogosto končajo potem v špekulativnih inštrumentih, morajo dokončno priti v realno gospodarstvo, v podnebje in mislim, da zato vse, kar potrebujemo, zelo, zelo smel pristop, ker sicer bomo težko govorili o novem zelenem dogovoru. Je pa jasno, da potrebujemo resničen pravi zeleni dogovor, da potrebujemo verodostojne ukrepe. Evropske unije. In bomo videli, bomo videli, tudi mene zelo, zelo skrbi to, kar ste vse dejali, tudi sami, kolegi, v zvezi z predlogi, ki so pred nami in ki so pred svetom. Mi v parlamentu mislim, da si ne moremo privoščiti, da omaknemo pogled in eh, dejstvo je, da bo vsekakor zelo težko poskrbeti za to, da bo proračun za obdobje 2021-2027 na ravni vseh potreb in zahtev. Dovolite mi dva premisleka. Prvi zadeva lastna sredstva, o katerih so številni govorili. Še enkrat bi rada izpostavila predlog, nov inovativen predlog, ki bi lahko morda v osnovi pomenilo neko alternativo nekakšni carini na, na meji za, na oglik, da se torej uvede nekakšen sistem, kot ga imamo pri DDV-ju, ko gre za vsebnost oglika in na ta način zaščitimo našo industrijo, ki je že bistveno bolj čista v smislu proizvodne, v primerjavi s preostalim svetom. In, uh, na ta način lahko zagotovimo tudi dodatna lastna sredstva, ki jih Evropa potrebuje. Prav tako menim, tega sicer nismo omenili, ampak mislim, da je to obvezno. Če želimo resnično zagotoviti, da bodo številne države članice lahko investirale v okolje, v podnebje, moramo spremeniti tudi pravila ekonomskega upravljanja in razmišljati tudi o socialnih in okoljskih investicijah in da to izuzamemo iz obveznosti pakta stabilnosti in rasti. Tudi to mislim, da je premislek, ki ga moramo upraviti vsi skupaj in to k malu. Hvala. Okay. So, the, the... Dobro. Kot poročevalec odbora Envi bom še sam predstavil nekaj pripomb, preden predam besedo spet Evropski komisiji. V francoščini bom nadaljeval. Mislim, da moramo jasno razmejiti obe razpravi. Prva razprava je veliko bolj obširna in zadeva financiranje zelenega dogovora. To torej zadeva proračun od leta 2021 naprej. Mislim, da je to ta največja tranša zelenega dogovora. Ni dobro da se tega preveč lotevamo na kritičen način, čeprav seveda so kritič, kritike upravičene iz strani različnih političnih skupin, ampak to je pač vključeno v razpravo o Evropskem semestru za leto 2021. Najprej moramo poskrbeti za ozelenitev tega proračuna za leto 2021, skladno z pariškim sporazumom, upoštevanje biotske raznovrstnosti in tako dalje. Toliko je teh vprašanj, glede katerih obstaja konsens ali pa imamo nekakšno večinsko soglase glede tega na odboru Envi. Vsi torej delamo v isto smer, zato da se ne bi znašli v situaciji, ki bi bila slaba za nas. Torej, ko bi Evropski parlament sprejel nek dogovor, ki je bil potrjen na ravni sveta, pa je tam zapolj zagotovljen le manjši manevrski prostor ali pa fleksibilnost v interesu Evropskega parlamenta. Mislim, da moramo poskrbeti predvsem za to. To pa zadeva leto 2021. Potem pa še ta druga razprava, ki je veliko širša. Zeleni dogovor, ki ga ne bomo ustrezno financirali, bo spodletel, to je jasno ta razprava pa mora potekati v nekoliko širšem kontekstu, v kontekstu razprave med političnimi skupinami. Seveda pa je treba to obravnavati tudi po različnih dosejih, različnih odborov, Evropski semester, ekon, potem mehanizem za prilagajanje podnebnih sprememb tukaj na našem odboru in tako dalje. Ampak vendarle menim, da bi bilo koristno, tudi za različne politične skupine razmišljati o neki specifični resoluciji o financiranju zelenega dogovora. Tako bi ugotovili, kakšno je večinsko stališče Evropskega parlamenta glede teh različnih področji. Ta zeleni dogovor je bil predstavljen pred mesecem približno, postavljajo se v povezavi s tem tudi številna legitimna vprašanja. Torej, prav gotovo je dobro, da imamo dve ločeni razpravi, zaradi tega, ker ne moremo pri tem obravnavati različne časovne okvire in pa pravne podlage in tako dalje, ampak po drugi strani moramo upoštevati oboje. Nekaj se moramo naučiti iz teh dveh procesov. Politične skupine bi se lahko preko koordinatorjev pogovorile tudi o morebitni resoluciji o financiranju zelenega dogovora. To bi lahko obravnavali tudi na plenarnem zasedanju toliko z moje strani. Zdaj pa komisiji predajam besedo za teh zadnjih pomembnih pet minut. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta pripomba, da sem tudi sam komentiral izven okvirov tega proračuna za leto 2021, seveda se pogajamo tudi o večletnem finančnem okviru 2021 pozneje, pri tem je treba upoštevati tudi globalno situacijo, s tem se strinjam. Torej 1,3 odstotka BDP, to bo težko doseči. Vendar pa tudi to morda ne bo dovolj, da bi dosegli vse tiste cilje, ki si jih je zastavila Evropska komisija. In Evropski parlament je že pred zelenim dogovorom dejal, da bo blokiral ta dogovor, če ne bomo zagotovili lastnih sredstev. In pomembno vprašanje je tudi, kakšne so pristojnosti Evropskega parlamenta. Gotovo jih nima dovolj. Dejali ste nam, da nas opozarjate, da ne boste mogli odobriti VFO-ja, če ne bomo imeli jasne odločitve glede lastnih sredstev. To je bilo že pred tem zelenim dogovorom. Zdaj smo zelo zadovoljni, da imamo tako ambiciozni zeleni dogovor, čeprav ne obstaja nekega konsenza znotraj tega odbora v povezavi s tem. Ampak mislim, da lahko dosežemo napredek na Evropskem parlamentu, če deblokiramo razprave o večletnem finančnem okviru. Tako bo lahko Evropski parlament laže potrdil nek povprečni VFO, če se bo seveda razvijala tudi podnebna politika. Seveda se moramo boriti za bolj ambiciozen VFO, najbolj ambiciozen, obenem pa moramo zagovarjati tudi pridobivanje novih sredstev. Evropska unija bo imela veliko koristi od tega. Tako lahko zato poskrbimo naprimer za obdavčitvijo plastike, kerozina in tako dalje. Na Evropski komisiji smo veliko posvetili časa tudi temu, kako bi predvideli nova lastna sredstva v naslednjem finančnem okviru. Morda bi morali preseči okvir te razprave tudi na odboru za proračun, ali lahko Evropski parlament spreme nekakšno enotno stališče. Prejšnji teden smo ugotovili, da ne bomo prišli do zaključka teh pogajanj o proračunu. Upamo, da se bo to sklenilo do oktobra in da bodo do takrat zagotovljena dodatna latna sredstva, ne proračunska sredstva. Evropski parlament pa bi lahko v ta splošni svežen vključil tudi nek ambiciozen proračun za doseganje podnebnih ciljev in ciljev biotske raznovrtnosti. Bi pa lahko dobili še eno bitko pri neproračunskih sredstvih, tako da bomo dobili več eh, sredstev, kot jih potrebujemo. So pa to zelo zapletena vprašanja in tudi jaz ne morem trditi, da imam rešitev na to težavo. Moramo pa se seveda o tem pogovarjati. Kar naprej se o tem pogovarjamo, poslušamo tudi številne kritike, ampak Evropski parlament mora delovati kot nekakšen pospeševalec, katalizator te razprave, sicer nam ne bo uspelo doseči zastavljenih ciljev. Na to pa teh 30 odstotkov za podnebne ukrepe, to je navedeno tudi v priporočilih. Nisem želel predolgo govoriti o tem, zaradi tega, ker sem se moral držati časovnih omitev. Prav gotovo imamo tam sklic na teh 30 odstotkov, 10 odstotkov tudi za biotsko raznovrstnost. Na to pa še vprašanje povezane s financiranjem, no o tem smo govorili, na to pa še mehanizem za pravičen prihod oziroma sklad za pravičen prihod. Za ta sklad imamo za enkrat 7,5 milijard evrov v naslednjih petih letih. Pred desetimi leti pa so nas obiskali tudi nemski, nemški sindikalisti v Bruslju in so dejali, da bi le za podjetje potrebovali dodatni 2 milijardi samo v Nemčiji. Teh 7,5 milijard za pet let to je čisto premalo, če bi si želeli zagotoviti pravični prihod za toliko delavcev. na plenarnem zasedanju ekonomsko-socialnega odbora je bilo prav tako veliko govora o tem, da ta sredstva torej niso zadovoljiva. Ta sklad za pravični prehod je popolnoma nezadovoljiv in ravno zaradi tega bi morali v naslednjih mesecih priti do bolj ambicioznega dogovora. Se pravi, do oktobra naj bi sprejeli VFO v Madridu nas je bilo veliko, naslednja konferenca o evropskem semestru bo v Glasgow, pogovarjali se bomo tudi o znižanju emisij CO2. Zanima nas, ali bo Evropa takrat že verjela v ta zeleni dogovor ali pa bo to nekaj, v kar ne bo mogoče verjeti. Seveda ne bo mogoče sprejeti teh 300 milijard v naslednjih nekaj dnevih, ki nas čakajo. Ampak, če bomo zdaj govorili o zelenem dogovoru kot nečem, kar ni uresničljivo, mislim, da bo to zelo slabo. Upamo, da se bodo ta pogajanja pozitivno zaključila oktobra. V Glasgowu pa prav gotovo ne bomo našli v naslednjih treh tednih vseh rešitev. Bi bilo pa dobro, da bi dobili nekakšen splošni sporozum, kompromis do oktobra. In potem mislim, da bomo lahko dosegli tudi raven naše ambicije. Na to pa še Evropski državljani, kriza z, zelenimi jopiči, eh, z rumenimi jopiči v Franciji, pa ne le samo v Franciji, tudi na Polskem so bili protesti zaradi bančnega sektorja in tako dalje. Ne bomo mogli zagotoviti pravičnega prehoda brez dodatnega financiranja, brez obsežne obdavčitve. Potrebujemo torej pravično financiranje v tem smislu. In to je nekaj, kar razdružuje Evropsko unijo. To je seveda pomembno za vse, tako za Španijo kot Polsko. Vse zanima, kako bi lahko prispevali k reševanju te krize. Moramo poskrbeti torej za pravični prihod na osnovi ustreznih sredstev. Le na ta način bomo lahko poskrbeli za vse države članice Evropske unije. Na to pa še smernice, kakšna je predvidena časovnica. Teh 1,07 odstotka za raziskave to gotovo ni resno. Na to nova sredstva, o tem sem že govoril. Seveda ne bo odbor za proračun tisti, ki bo upravil vse delo. Bo, morali bomo razmišljati tudi o tem, ali je pravna podlaga dovolj za to, da bomo sprostili nekatere mehanizme financiranja. Če ne bomo imeli ustrezne pravne podlage, ne bomo mogli tega financirati. Skupaj bomo morali delati na tem, da bomo opredelili naše potrebe, potem pa bomo ugotovili tudi, kje je mogoče kaj privrčevati, porazdeliti sredstva na ustrezen način. Na to bomo razmišljali tudi o tistih novih sredstvih, ki so razpoložljiva in na to bomo to preusmerili v proračun. Seveda, treba je ugotoviti, katere so nove potrebe, katera je nova pravna podlaga, ki bi jo lahko uporabljali. proračun se bo še 3-4 leta verjetno spreminjal, predvsem pa je bistveno, da se pri tem opremo na dobro pravno podlago. Najlepša hvala. Um, well, uh, because our chair is uh, absent for the moment, I think we should continue. Ker našega predsednika trenutno ni, bom kar jaz nadaljevala za naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen s komisijo o preverjanju ustreznosti direktiv o kakovosti zunanjega zraka. Komisija, izvolite. Najlepša hvala po tako strastni razpravi o tem, da je treba poskrbeti za ustrezno finančno podporo za Evropski zeleni dogovor, bi želela preusmeriti pozornost vseh na področje, ki si zasluži veliko naše pozornosti. Moramo biti resni, če želimo biti dovolj ambiciozni na evropski ravni. Govorim o preverjanju ustreznosti direktive o kakovosti zunanjega zraka. Poročilo pozabi s tem je bilo objavljeno lani novembra. Gre za rezultat poglobljene analize o podatkih o kakovosti zunanjega zraka. O tem so poročale vse države članice v obdobju od 2008 do 2018. To je torej celo desetletje analiz. Ti podatki pa so bili podvrženi tudi feedbacku strani deležnikov. Poleg tega so potekale tudi nekatere študije primerov, specifične študije, ki zadevajo izvajanje politike na področju kakovosti zornjenega zraka v sedmih državah članicah, v Bolgariji, Nemčiji, Španiji, na Irskem, v Italiji, na Švedskem in na Slovaškem. Prav tako smo pregledali literaturo, s čimer smo zajeli več kot 600 virov dokazov in podatkov. Uporabili smo tudi prilagojeno modeliranje in izračune, s čimer smo podprli to analizo. Katere so naše ugotovitve? Politika na področju zagotavljanja kakovosti zraka večinoma deluje, ampak to nikakor ne pomeni, da smo rešili težave z onesnaženim zrakom v Evropi. Daleč od tega. Vsi se dobro zavedamo dejstva, da ocene Evropske okoljske agencije kažejo na 400 tisoč prezgodnih smrti zaradi slabe kakovosti zraka v Evropski uniji vsako leto. Ta situacija ni za nikogar spremljiva, ampak priznati je treba, da smo v zadnjem desetletju dosegli nekaj napredka. Ta znesek prezgodnih smrti je upadal. Pred štirimi leti je znašal en milijon državljanov. Nekaj napredka smo dosegli, ampak vsaka prezgodnja smrt je ena smrt preveč. Štiri glavni sklopi rešitev so pomembni, ki jih lahko vidite tudi na tej predstavitvi. Vzpostavili smo mrežo 4000 postaj za spremljanje, ki delujejo na osnovi, na osnovi skupnih meril. In to je prav gotovo uspeh že sam po sebi. Pri preverjanju ustreznosti priznavamo, da bi bilo mogoče to mrežo spremljanja še izboljšati in na ta način zagotoviti še boljšo zanesljivost in primerljivost podatkov. Tudi v smislu tega, kako to merijo v vsaki od 27 držav članic. Drugi večji uspeh po tem zakonodajnem ciklu je to, da smo uvedli jasne standarde kakovosti zraka v primeru 13 še posebej škodljivih onesnaževal za človeško zdravje. Obsežni znanstveni dokazi so potrdili našo zaskrbljenost. Smo pa opazili, da stopnja standardov trenutno ni popolnoma usklajena z smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Splošno gledano so direktive izboljšale razpoložljivost in dostopnost objektivnih in primerljivih podatkov o kakovosti zraka, to je četrto ugotovitev, pa bi lahko v okviru popolnega digitalnega prehoda izboljšali tudi e-poročanje. Lahko bi torej poskrbeli za boljše modeliranje teh kakovostnih podatkov in kvalitativnih podatkov in na osnovi tega bi lahko tudi bolje obveščali naše državljane ter zakonodajalce. Potem pa še zadnji sklep direktive le delno dosegajo naš skupni cilj preprečevanja negativnih učinkov slabe kakovosti zraka. Dejstvo je, da trenutno še vedno 20 držav članic poroča presežke mejnih vrednosti na ravni Evropske unije. In eden izmed glavnih razlogov za to je, da je to odvisno tudi od konkretnih zmogljivosti držav članic za izvajanje teh predpisov na nacionalni ravni, tako kot v primeru kakovosti voda. Poskrbeti moramo za to, da bomo vse to vključili tudi v zakonodajo o kmetijstvu, energetiki in transportu. Preverjanje ustreznosti kaže na to, da so bile te direktive večinoma uspešne in ustrezne, bi jih bilo pa mogoče še izboljšati. Katerih je teh sedem glavnih ugotovitev? Lahko bi izboljšali določbe o spremljanju, tukaj vidimo še kar nekaj možnosti za izboljšave in tudi v okviru zelenega dogovora smo že napovedali, da smo pripravljeni prenoviti te kakovostne standarde in jih približati priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Želela bi upozoriti na to, da tesno sodelujemo s kolegi iz SZO, ki ravno zdaj preverjajo obstoječa priporočila iz leta 2006. Nova priporočila bi naj bila na voljo k malu leta 2021. In kot veste, Evropska komisija do leta 2021 namerava predstaviti tudi akcijski načrt za nično onesnaževanje za zrak, vodo in zemljo. Seveda štejemo tudi na vaše prispevke pri preverjanju ustreznosti te zakonodajne. Kdo je omenil tudi, kako pomembno je razmišljati iz okvira, tako da bomo lahko uporabljali to direktivo te direktive na čim boljši način. In tako bomo dosegli tudi cilje podnebne neutralnosti za Evropsko unijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Začenjamo z razpravo. Najprej ELS, gospa Schneider. Ähm, hvala. Imam vprašanje v zvezi z vašim poročilom. Govorili ste o 4000 opazovalnih postajah, ki naj bi delale pod istimi kriteriji, ampak morda bi lahko ta merjenja še izboljšali, ko gre za merjene spojine. Zelo pomembno, da posod merimo pod uh, istimi kriteriji. Zanima me, kakšne predloge ima komisija v zvezi s tem. Gospod Lujna, SD. Hvala lepa, Evropska agencija za okolje pravi, da je več kot polovica evropejcev bila med leti 15 in 17 eh, izpostavljena substancam, ki presegajo smernice iz um, publikacije Svetovne zdravstvene organizacije. Gre tudi za izpostavljenost delcem PM10, ki so najbolj nevarni za zdravje. Sprašujem se, kako je možno, da dovoljujemo, da v nekaterih uh, Evropih, evropskih mestih, naprimer v Madridu, dopuščamo, da so ovirani ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka. Predstavnico komisije sprašujem, Kaj bo naredila komisija za to, da takšni ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka ne bodo, ne bodo ovirani? Um, tako kot se je recimo zgodilo v središču Madrida. Potem drugič, kako bi lahko tukaj sprejeli nepovratne ukrepe in pa tretje vprašanje, uh, območja brez uh, emisij. Španska vlada bo uvedla ukrep, v skladu s katerim bo vsako naselje z več kot 50 tisočimi prebivalci moralo imeti območje brez emisij. Predlagam, da bi kaj podobnega uvedli tudi na evropski ravni. Eh, uh, Bob še jaz govoril v imenu renew. Torej, v imenu politične skupine. Evropska komisija lahko šteje na skupino Renew, ki si želi prenoviti te standarde, seveda na osnovi, ki še poteka, na osnovi dela, ki še poteka pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Kot lahko vidimo v tem dokumentu, ki ga imamo pred očmi, je to določanje mejnih vrednosti tudi del evropskega toolboxa. Seveda pa ni dovolj samo to, da to spoštujemo, te vrednosti moramo določiti tudi na dovolj ambiciozni ravni. Prvo pri tej strategiji v okviru zelenega dogovora je, da moramo poskrbeti za ustrezne mejne vrednosti in okrepiti ambicije glede kakovosti zraka, ki ga vdihavamo. Na to pa še drugo, ko bomo določili te ustrezne mejne vrednosti, pa moramo sprejeti tudi dodatne ukrepe poleg te okvirne direktive. Torej, zmanjšanje emisij CO2, oglika, uporabe filtrov v določenih industrijah. Dosegati moramo torej mednarodne standarde in pa priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in potem moramo začeti izvajati tudi ta zakonodajni svežen, ki nam bo omogočal doseganje teh ciljev. Kot vemo, se danes ti cilji ne dosegajo in ta svežen direktiv zadeva seveda tudi kmetijstvo, energetski sektor in promet. To, kar velja za vodo, velja tudi za zrak v nekaterih regijah. To je seveda zelo zanimivo za celotni odbor in vi. Razmišljati moramo o različnih ustreznih strategijah. Strategija za industrijski sektor, nične emisije, neutralno gospodarstvo in vse to, kar naj bi nam pomagalo rešiti te težave, zaradi tega, ker ne spoštujemo trenutnih mednarodnih standardov na področju kakovosti zraka. S tem bom zaključil ponovno prevzel svojo vlogo predsednika, zdaj pa v imenu zeleni gospa Paulus. Najlepša hvala. A... Hvala, da ste nam predstavili ta svežen direktiv. Imam specifično vprašanje povezano s časovnico, s koledarjem. Ne zdi se mi dobro, da čakamo na zaključek dela pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Kot dobro vemo, že naša trenutna direktiva ni skladna s predpisi ali pa starimi priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Če že zdaj ne dosegamo teh priporočil, zakaj se ne bi že zdaj uskladili s trenutnimi standardi Svetovne zdravstvene organizacije? To je prvo vprašanje. Na to pa še drugo vprašanje. ali ste izvedli kakšno študijo v povezavi z aktualno temo mikrotrdnih delcev. Pri nas se izvajo raziskave na univerzi, na fakulteti za medicino. Ugotovili so, da tisti, ki so bili izpostavljeni visokim koncentracijam teme mikrodelcev, pogosto zbolijo zaradi srčnožilnih bolezni, pa tudi zaradi drugih bolezni, ker te mikrodelci pogosto predrejo tudi kožo. Zdaj pa še ide, izvolite. Tuta. Hvala lepa. Torej, s tem sanitarnim kordonom vidim, da sem prišel na vrsto za zelenimi danes. Malce se hecam. No resno zdaj. Še enkrat vidimo, da so kolegi uporabili ta termin, ki se mora uporabljati za resnične zdravstvene primere, kot je naprimer koronavirus, s katerim se trenutno bojujemo. Ne pa, da se to uporablja za odnos do neke politične skupine. Menim, da je moja občutljivost in občutljivost tudi drugih eh, kolegov iz eh, moje skupine za ta vprašanja, eh, zdravstvene in okoljska vprašanja, ni nič manjša od občutljivosti kolegov iz drugih skupin, tako da mislim, da takšne omembe, takšna terminologija ni primerna. Glede današnje razprave, glede ustreznosti direktive o kakovosti zraka. Tu mislim, da je morda potrebno spremeniti predpise glede sežigalnic. Kajti dolga leta bo trajalo, predn bomo imeli takšno krožno gospodarstvo, kjer ne bo več nastajalo odpadkov in zato me zanima, kakšno je stališče komisije do sežigalnic, ali naj se torej sežigalnice tudi uporabljajo kot inštrument za doseganje tega cilja krožnega gospodarstva. To bi bilo moje vprašanje na to temo. Hvala. Okay. Madam Azekam Fodegue. E. Hvala, gospa Hazekam Zaguje, kot zadnja govornica. Danke an der Kommissie voor de toelichting. Luchtver... Hvala, gospod predsedujoči, in hvala komisiji za predstavitev. Onesnaženost zraka je velik problem in drobni delci so nevarni za zdravje in za okolje. Standardi kakovosti zraka pa niso usklajeni z znanstvenimi priporočili in kljub temu države članice naredijo malo za to, da bi odpravile ta problem. Sedaj je bil sprožen postopek proti portugalski in nizozemski in to kaže na to, da komisija vendarle jemlje ta problem res, eh, resno. Eh, drobni delci se kot emisije prenašajo tudi preko meja, zato je težko najti čiste zrak v Evropi. Tudi če so območja oddaljena od letališč, cest ali industrije. Še vedno je vsebnost drobnih delcev v zraku previsoka. Veliko nesnaženosti prihaja tudi iz kmetijstva. Vse vire drobnih delcev bi morali uh, omejiti. Predstavnica komisije, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, skušala bom odgovarjati po tematskih eh, sklopih. Vaša vprašanja so bila zelo relevantna. No, dejansko je ena izmed eh, ugotovitev v našem poročilu to, da bi lahko izboljšali sedanje okvir spremljanja. In kako bi to, to lahko naredili? Um, torej sedaj v času follow-upa bomo predstavili možnosti za to, ki jih bo še treba oceniti. Ampak eh, tukaj obstajajo različne možnosti. Lahko bi objavili smernice za to, da bi. Um, poskrbeli za to, da bodo določbe iz eh, zakonodaje bolj stroge, bolje moramo tudi razumeti lokacijo in pa način nadzorovanja kakovosti zraka. Eh, vprašali ste, kako zagotoviti enake standarde v državah članicah. Eh, ja, eh, povdarjam, da današnja direktiva zahteva od držav članice naj eh, sprejmejo ustrezne ukrepe za spoštovanje standardov kakovosti zraka. Seveda se lahko tukaj vprašamo, če potrebujemo strože določba ali pa boljše skupno razumevanje pravil. Tukaj spet povdarjam, da stopamo v novo obdobje. Direktiva o nacionalnih načrtih za emisije stopila v veljavo in se vse države članice sedaj pripravljajo svoje načrte glede emisij, ki jih bomo prav tako skrbno preverili. Kot je varuh pogodbe, mora komisija poskrbeti za to, da bodo standardi na področju zagotavljanja kakovosti zraka spoštovani. Treba je zagotoviti uniformnost rezultatov v vseh državah članicah v kar največji meri. Potem poslanka je sprašova, spraševala, zakaj bi komisija čakala na nova priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Tukaj naj pojasnim, da ni bila sprejeta končna odločitev časovnice. Danes sem tukaj zato, da bi začeli dialog za vami. Uh, Um, sporedno poteka tudi dialog z podpredsednikom Timmermansom, z komisarjem Sinkičevisom in pa z drugimi um, člani našega kolegija. Še vedno raz, razmišljamo o tem, kakšni ukrepi bi bili najboljši. No, je pa res, da so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije uh, zelo relevantni. Oni trudno preučujejo vpliv ultradrobnih eh, delcev na človeško zdravje. To sedaj ni zajeto v naši direktivi. V tem trenutku nimamo dovolj eh, dokazov za to, počakati bomo morali na to, da Svetovna zdravstvena organizacija konča svoje delo, da se odločimo, ali se želimo tega lotiti na evropski ravni ali ne. Tukaj si želimo kar najboljših znanstvenih dokazov za to, da sprejmemo ustrezno odločitev v zvezi s tako pomembnim vprašanjem. No, ne na zadnje, razumem, da parlament več nima toliko potrpljenja, da želite upogled v strategije, ki jih pripravljamo. Ko gre za strategijo za nično onesnaženost, bo ta ena izmed pomembnih elementov follow-upa pregleda direktive o kakovosti zraka. V D v generalnem direktoratu Sante smo že začeli pripravljati to strategijo. Zagotoviti moramo, da bodo vsi eh, ukrepi, ki bodo predvideni v okviru te strategije, prispevali k boljšemu zdravju ljudi. Prav tako moramo razmisliti o drugih virih onesnaževanja. Pogosto so viri onesnaževanja podobni kot tisti, ki povzročajo emisije oglika. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Če nisem odgovorila na kakšno vprašanje, prosim, da ga poslanci ponovijo. Sorry, maybe just one compliment. There has been also a... Samo še eno dopolnilo. Podana je bila pripomba v zvezi z nizozemsko. No, ne samo, da smo sprožili postopek proti nizozemski. Nizozemska je tudi ena izmed držav, ki eh, jo bo obiskala komisarka Sinkičevus, zato da bi začela dialog z, z deležniki o čistem zraku. Na ta način želimo povečati osveščenost glede pomena čistega zraka. Hvala. Uh, Hvala vam. Seveda bomo imeli še veliko priložnosti za sodelovanje v prihajajočih mesecih v zvezi z različnimi dosiji, ki um, ste jih omenili. Mislim, da lahko zaključimo to točko. Um, za zadnjo točko bom predsedovanje seji prepustil gospe Azenkamp. Um, uh, Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen s komisijo o tveganjih v zvezi z varnostjo hrane pri uvozu konjskega mesa. Najprej dajem besedo gospodu Hercu, predstavniku komisije. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala za to priložnost, da lahko pred vašim odborom pojasnim, kakšna je trenutna situacija. Ne bom predolg, prav gotovo boste imeli veliko vprašanj za me. Bi pa želel povdariti, kakšni so glavni parametri. Najprej. Načelo, ki velja na evropskem trgu, je to, da mora biti vsa hrana, ki je dana na trg varna in primerna za človeško uživanje, ne glede na to, ali je proizvedena v Evropi ali uvožena. To velja za svinino, za konsko meso, za jajca ali pa za karkoli že pač. Kar se tiče konskega mesa. Eh, tukaj gre za posebno trgovino, eh, trgovinsko panogo. Evropa je eden izmed največjih eh, trgov za konsko meso v Evropi, saj eh, je Evropa eden izmed delov sveta, kjer se uživa največ konskega mesa. Konsko meso uvažamo iz tretjih držav, ki morajo izpolniti celo vrsto pogojev. Prvič, ta tretja država mora biti odobrena. To pomeni, da moramo preveriti, da tam storitve in infrastrukture dobro delujejo drugič. Um, zagotoviti moramo, da so spoštovane. Da so spoštovane vse zahteve v zvezi z uvozom konjskega mesa, in pa tretjič, potrebujemo seznam odobrenih obratov za proizvodnjo konjskega mesa. Podarjam, da so to trije pogoji, ker je treba izpolniti vse. Če, kakšnega, če kakšen izmed pogojev ni izpolnjen, potem te države ne morejo trgovati z Evropsko unijo. Eh, prav tako je potreben eh, zdravstven certifikat in eh, vsi ti izdelki so predmet rednih pregledov ob vstopu na evropski trg. Ehm, prav tako pa v teh državah izvajamo redne inšpekcije, kjer inšpektori preverjajo, preverjajo ali so pogoji za proizvodnjo spoštovani. Kakor veste, smo v preteklosti sprejeli nekaj strogih ukrepov, eh, recimo v primeru Brazilije, ko smo ugotovili eh, večje pomankljivosti. Torej, v tem trenutku je samo petim državam na svetu dovoljeno izvažati konjsko meso v Evropo. Gre za Argentino, Avstralijo, Kanado, Švico in Urugvaj. Povedati moram, da velik delež uh, konjskega mesa prihaja iz Argentine, Argentini pa sledi Urugvaj. Ehm, toliko torej o okviru, sedaj pa sem pripravljen odgovarjati na vprašanja poslank in poslancev. Hvala, gospod Hudson, za vašo predstavitev. Ehm, no, eh, kot avtorica vprašanja bom. Uh, prva dobila čas za govor. In sicer bom govorila nizozemsko. Evropska unija vsako leto uvozi na tisoče ton konjskega mesa iz Argentine in Urugvaja. Od leta 2012 eh, neuradne organizacije opozarjajo na hujše pomankljivosti, ko gre za dobrobit živali in zdravje živali. te organizacije sprem, spremljajo situacijo v celotni Južni Ameriki, eh, spremljajo so jo leta 2019 in eh, poročali so o tem, da so konji prepuščeni eh, brez vode, brez hrane v zbirnih centrih, niso zaščiteni pred vremenskimi pojavi, za te konje ne skrbijo na ustrezen način in včasih po nekaj tednih celo umrejo. Eh, pred zakolom dobijo električne šoke, se pravi, tukaj niso spoštovani nobeni evropski standardi glede dobrobiti živali. verjetno eh, tudi živali, ki so dobile veliko količino zdravil, končajo v naši prehrambeni verigi. Eh, DG Sante je leta 2019 tja poslal eh, inšpektorje, ampak prišlo je do sabotaž, ko so prispeli inšpektori, več ni bilo živali v klavnicah ali pa v zbirnih centrih. Naj citiram iz njihovega poročila. Med štirimi dnevi inšpekcij se je pokazalo, da so bile zmogljivosti neustrezne za konje, ki so bili dokumentirani v dokumentih. Nekatere eh, stavbe so bile v zelo slabem stanju, niso imeli ustrezne strehe. Skratka, ni bilo dovolj zagotovil za to, da bi. Eh, bili spoštovani evropski standardi. Kljub temu, da v centrih ni bilo živali, je postalo jasno, da bi bila ogrožena dobrobit živali, če bi v teh centrih se živali nahajale. Torej, to pomeni, da standardom ni zagotovljeno, uh, Prav tako pa ni nadzora nad uporabo veterinarskih eh, zdravil eh, pri teh konjih. To pomeni, da ponekod niso spoštovana, ni spoštovano obdobje, ki je potrebno eh, po uživanju zdravil. Prav tako so obstajali dokazi, da so konji žrtve slabega ravnanja v Argentini in v Urugvaju in da skratka tukaj niso spoštovani evropski standardi. Kako je možno, da dve leti kasneje še vedno uvažamo konsko meso iz Urugvaja in pa iz Argentine? Ti, mm, ta poročila so dovolj za to, da bi morali prepovedati ta uvoz. Ali komisija zanika ta odkritja, ta dejstva? Komisija trdi, da pogodba Mercosur pomeni, da ne bo več tarif za konsko meso v prihodnosti. To pomeni, da bo še manj nadzora nad eh, varnostjo konskega mesa. Kako lahko komisija zmanjša število kontrol, obseg nadzora, ko pa vse kaže na to, da tukaj standardi niso spoštovani? Ali se vam sploh zdi varno, glede na takšne okoliščine, sprejemati trgovinske sporozume s takšnimi državami? Hvala lepa. Naslednja govornica. Audit on Hosmit in U. Gospa Mec. Hvala lepa. V zadnjih poročilih o uvozu konjskega mesa iz Urugvaja je komisija sama prišla do ugotovitve, da standardi niso spoštovani. Ta poročila kažejo na to, da ni dovolj zagotovin, eh, da so izpolnjeni da so izpolnjene zdravstvene zahteve za evropski trg ni nadzora, ko gre za uporabo veterinarskih izdelkov. Veliko je goljufi, zato je izvor tega konskega mesa pogosto skrivnost. Nevladne organizacije so pripravile dolgoletne raziskave, ki kažejo na to, da to velja tudi za Argentino. Ne moremo dopuščati uvoza izdelkov, kjer jasno niso spoštovani kan, eh, standardi dobrobiti živali ne bom govorila o zlorabi živali, ki se redno dogaja v tako imenovanih eh, zbirnih centrih in pa klavnicah. V Evropski uniji veljajo standardi, da lahko konje prevažajo največ 4 ure um, brez hrane in vode. V Argentini velja obdobje 36 ur uh, prevoza brez hrane in vode. To je nespremljivo. Prosimo, da tukaj komisija nujno ukrepa. No. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi. Tako da dajem besedo spet predstavniku komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za vprašanja poslancem in poslankam. Najprej. Vesel sem, da eh, tako podrobno berete poročila naše inšpekcijske službe. To je pomembno. Mi namreč eh, veliko vlagamo v v ta poročila in v to službo. To pomeni, da tudi dobro poznamo uh, tamkajšnje situacije. Uh, kar se tiče vprašanj v zvezi z Argentino in Urugvajem. Najprej, mislim, da smo o tem v tem, že v tem odboru že večkrat razpravljali. Ko gre za dobrobit živali, mi lahko od eh, tretje države, trgovinske partnerice, zahtevamo samo spoštovanje standardov glede omamljanja živali in zakola. Nimamo pa pristojnosti, da bi državam usiljevali bolj splošna pravila o dobrobiti živ, eh, živali. No, kljub temu pričakujemo od naših trgovinskih, stan, eh, od naših trgovinskih partnerjev, da spoštujejo celo vrsto pravil, ko gre za organizacijo. Um, obratov in pa klavnic. In uh, res je, da zadnja poročila o Argentini in Urugvaju kažejo na pomankljivosti, ki jih bomo prav gotovo preučili. V zvezi z Argentino in Urugvajem, oziroma v zvezi z Argentino, vam lahko zagotovim, da na papirju vse zgleda dobro. No, vem, da niste zadovoljni s tem. Ampak lahko vam povem, da je naša ekipa pravkar pristala v Argentini, zato da bi opravila follow-up eh, situacije. Tako mi postopamo. Če slišimo poročila o pomankljivosti, organiziramo um, takšen follow-up uh, obisk. In kako sem povedal, z Argentino se zdi, vsaj na papirju, da se spopada z največjimi dosedaj identificiranimi pomankljivostmi. No, uh, ko gre za Urugvaj, še ni znano, kakšna je situacija. Trenutno se pogajamo s to državo in uh, ko bomo dobili ustrezna poročila iz uh, Urugvaja, bomo organizirali podoben follow-up. Kar se tiče Merkosurja. Pred Božičem sem pred nekim drugim vašim odborem pojasnil, kaj pomenijo SPS določbe. Povedal sem, da sporazum Mercosur ne bo spremenil teh standardov. Proizvodi bodo še vedno morali ustrezati zdravstvenim standardom, ki veljajo v Evropski uniji za primer uvoza. Stopnja nadzora bo ohranjena. Kar se bo spremenilo, pa je to, da bomo imeli določbo za sodelovanje in pa dialog o temah, kot je dobrobit živali kajti komisija se strinja z vašimi pomisleki, ki ste jih danes popovdne izrazili. Lahko vam zagotovim, da si neumorno prizadevamo za to, da bi naše partnerske države okrepile svoje prizadevanje na področju dobrobiti živali. Vsi tukaj se zavedamo, da se spoštovanje dobrobiti živali močno razlikuje od države do države po svetu. Mi smo tukaj v Evropi vodilni, prizadevamo si, da bi to bilo spoštovano tudi v eh, tretjih državah, ampak trenutno žal nimamo pristojnosti na področju dobrobiti živali, imamo samo pristojnosti na področju omam, omamljanja in pa zakola živali tu lahko zahtevamo spoštovanje standardov. Skratka, tu smo poskrbeli za follow-up, seveda smo vam pripravljeni kasneje o tem poročati. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala za vaše odgovore. Ja, prav gotovo vas bomo še povpraščali o tem follow-upu. no, očitno je, da se trenutno naše ugotovitve ne skladajo. Tako, s tem smo končali današnjo sejo. Nadaljujemo jutri ob 11. Takrat bomo imeli izmenjavo mnen z komisarko Kirja Kides.